Good morning, colleagues. Dobro jutro, kolegice in kolegi, se upravičujem za to zamudo. Ampak eh, končno lahko vendarle začnem z današnjo sejo. Mi smo pri šesti točki dnevnega reda, kot veste. Gre za peti eh, pregled delegiranih eh, aktov in izvedbenih ukrepov. Želi smo pravočasno izvesti izmenjavo mnen v odboru glede pripravljenih ukrepov nadzornega odbora, Evropske nadzornega odbora in Evropske komisije, zato da bi lahko izvedli svoje naloge povezavi z skrbnim pregledom. Danes se bomo zrotočili na priprave za izvedbo direktive in uredbe o tržnih instrumentih in potem CSDR. Imamo okoli 90 minut na voljo za obe točki. Če gremo k prvi, MIFID 2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 zadevah, ki so trenutno v razpravi pri pripravi delegiranih aktov tehničnih standardov v okviru MIFIL-2. Vsi se zavedamo, da je to zelo široka tema in da ne moremo v podrobnosti razpravljati o tem danes. Vas pa prosimo, da se čim bolj natančni glede najpomembnejših zadev. Gospod Major ponovno pozdravljeni in hvala, da ste tukaj. Izvolite. Hvala lepa. Hvala Roberto za uvod. Dragi člani Evropskega parlamenta, gospod in gospodje, veseli me, da ste me povabili na ta sestanek in da predstavim delo na Mifidomifirju v Esni. V 90 eh, minutah bomo obravnali tudi CSDR. Kot veste, gre za zelo obsežno zadevo. O mifidomifirju bom eh, govoril 10 minut, tako da bomo imeli veliko časa za razpravo. Naj govorimo o mifidu in mifirju. To je najpomembnejši del drugostopenske zakonodaje, ki je sprejel ESMA od eh, ustanovitve 2011. Kot veste, je del tega, da zagotovimo, da bo posredovanje čim širše in čim bolj odkrito in da bodo vsi akteri dobili besedo periodično tudi obveščamo parlament glede napredka pri ukrepih na drugi stopni. Naj se osredotočim na tri bistvene zadeve, o katerih eh, se mm, razpravlja. Transparentnost eh, nepromoženskih zadev, promet z dobrinami in makroekonomske zadeve. MIFID eh, je uvedel obsežen okrep okvir za nepromoženske točke. Trenutno analiziramo podatke za določitev stop ravni likvidnosti, ker trenutno nimamo transparentnosti. Zato so podatki zelo omejeni glede na eh, naravo zadev. Potem pa imamo transparentnost za uh, obveznice, o tem še bomo razpravljali, ker je transparentnost povezana z eh, pojmom likvidnosti, ki ni prisoten na trgih obveznic, zato imamo zelo malo transparentnih obveznic, manj kot 10 odstotkov, zaradi tega moramo eh, ustvariti neki razred eh, likvidnih obveznic in pri tem upoštevati vse aspekte in spremembe, ki bodo potrebne. Če preidemo na derivate dobrin, tudi to je eno področje razprave. Evropska unija namerava uvesti najbolj omenjeni režim, še bolj eh, menj kot v ZDA. Treba je vzpostaviti metodologijo, ki uravnava enoten pristop eh, o pripričevanju zadušitve trga, sploh likvidnega, ampak na področju eh, blagovne mnjave, torej dobrin, je treba biti previden. Podjetja tudi špekulativno trgujejo ali pa eh, potrebuje dovoljenje v okviru MIFID-a 2, ker so v okviru MIFID-a 1 velike omejitve. Tukaj imamo druge naprave, ki jih bo ESMA vzpostavila. Naš cilj je slediti načelo poštenosti. Proizvajalci eh, dobrin in prodajalci dobrin morajo imeti svoje koristi, vendar pa ne smejo zadržavati svojih komercialnih operacij in zaradi tega bomo določili ostrezne mejne vrednosti. Zdaj pa mikrostrukture na trgu tukaj imamo dve zvezdice v oklepaju in sicer eh, z obveznosti na trgu e-, ESMA je začela z aktivnosti, z analizo trga, z spremljanjem dogodkov hitrega trgovanja. Ohranili smo tri osnovne na načela. Prvo, da konkurenca ne smete miniti na velikosti, Eh, trga, s katerim se ukvarjajo. In potem imamo povezavo med tikom in uh, deleži, likvidnost in cena morajo biti določeni pred uh, opredelitvijo velikosti um, tikov. Potem moramo še natančno opredeliti podrobne pogoje. Dobili smo tudi nalogo, da razvijemo režim, ki prinaša nove obveznosti za celo vrsto podjetij, ki eh, kotirajo z algoritmi. Eh, veliko akterjev se zaveda, da potreba sprijeti dodatne aktivnosti eh, po prvi ravni. Naši predlogi temeljijo na spodbujanju trga, ne predpisovanje, vendar pa je treba pri tem upoštevati tudi običajne tržne razmere. Naj omenim dve proceduralni točki, ki sta relevantni za tržni del. V tem odboru sem že povedal, da je Unija sprejela načelo maksimalne harmonizacije v petih zadevah z enotnim pravilom na ravni Evropske unije in vlogo nadzornikov. Kako dobimo tak nov režim, pa vendar mora biti regulator zelo previden za to, da spremlja učinke novega režima v prvih mesecih in pripravi prilagoditve. Ne nacionalni organi, ne ESMA nimajo možnosti hitrega ukrepanja, če bi se zgodile anomalije. Zato moramo po prvem letu, po začetku delovanja MIFID-2, ohranimo tesen dialog eh, za prilagoditve na fleksibilen način. Drugo predsedovalni predlog je, zahteve po postregulativnem obdobju za nadzorne organe infrastrukture. Pravilo bo, bo pripravljeno do konca 2016, tako da eh, bo na voljo samo eno leto za vzpostavitev podatkovnih baz, infrastrukture, eh, IT programske opreme in tako naprej. Tako na zasebnem kot javnem sektorju bo to velik izziv. Eh, zato, da pripravimo vse sisteme pravočasno. Na zdaj povem nekaj še o zašiti investitorjev. MIFID 2 ponuja okvir, ki bo podpiral investicijska podjetja, da delujejo v najboljšem interesu svojih eh, strank eh, pri upoštevanju organizacijskih pogojev za firme in okrepitev odnosov med z vsemi uh, strankami ter vzpostavitvijo nadzornikov na nacionalni in evropski ravni. 19. decembra lanskojo leta je komisija sprejela svoje sporočilo, ki upošteva te predloge. Komisija bo s tem sprejela različne ukrepe za začetno investitorje v, v Evropski uniji. Ti ukrepi se bodo nanašali na probleme, ki so se pojavili v krizi, če jih nekaj omenim kultura, naprimer, ki ne more zastopati najboljših eh, interesov strank in primeri konflikta interesov eh, pri ponujanju storitev eh, strankam. ESMA zaradi tega namerava predlagati širše okrepe, ki se ukvarjajo tudi z organizacijskimi zadevami in predpisovali pogoje za delovanje investicijskih eh, podjetij. Eh, cilj je, da bi izboljšali proizvode in boljše servisiranje eh, strank, boljše informiranje strank in boljšo oceno primernosti instrumentov, ki so ponujeni in doseganje boljše zašite premoženja investitorjev in boljšo obravnjavo njihovih pritožb naj. Eh, povem, da je bil tehnični nasvet eh, za uvedo postopka za pogovore med eh, vsemi deležniki, vključno z investitorji in investicijskimi podjetji. Poleg tehničnega nasveta in tehničnih priporočil v ESMI pripravljamo tudi smernice za MIFID 2 glede kompleksnih proizvodov, znanja osebja, smernice za uspešno prodajo in nakup. Prihajam k zadnjem pripombi glede sodelovanja z drugimi nadzorni, ki, kar je pomembno za zaščito investitorjev MIFID 2 je pomembna zakonodaja za zaščito potrošnikov, ni pa to edini instrument za to, da bi zagotovili zaščito ne glede na proizvod, ki ga kupujejo in preprečili regulatorno arbitražo in ono potrebno, da zakonodajni okvir, ki ureja različne proizvode, ustrezno deluje. MIFI 2 je pomemben korak v tej smeri. Hvala lepa za vašo pozornost in se eh, že veselim vaših eh, vprašanj, eh, na katere bomo poskušali z ekipo iz ESME odgovoriti. Pozdravljam tudi komisijo in dajem besedo gospe Fabrigas. Hvala lepa lepo razlaga gospoda Mejdžra iz Esme. Naj opozorim z komisijske strani, da trenutno delamo pri raz, na pripravi delegiranih aktov na osnovi priporočil Esme iz decembra lanskega leta. Nekaj ključnih področji, na kateri se osredotočamo in razpravljamo z nacionalnimi strokovnjaki v državi članice v okviru ekspertne skupine eh, varnostnega odbora in eh, poročevalcev ter soporočevalcev iz eh, Ekona, ki se jim tudi zahvaljujemo za sodelovanje. To se nanaša na nekaj pomembnih definicij, sistematični internacionalizator, imamo trenutne posle, transakcije z blagovnimi, blagovnimi pogodbami, z dobrinami. Naslednje ključno področje je definicija, kaj bo koncept ponujanja informacij na ustrezni komercialni osnovi. Naslednja zadeva so zahteve eh, povezane z trgom eh, delnic in potem imamo še zaščito investitorjev, o čemer je gospod Major že več povedal. Tukaj imamo ključne zadeve, ki jih moramo še naprej razvijati, kot naprimer izboljšanje kakovosti in tudi razjasnitev glede investicijskih raziskav v smislu kdaj takšne raziskave. Kjer to ne bo eh, pomenilo nedovoljenih eh, aktivnosti. Zdaj čakamo na končne poglede na te zadeve in zaradi tega so sestanki, kot je ta danes, eh, predstavljajo pomembno priložnost za izmenjavo mnen kar torej, je ključnega pomena za nas, je, da ti delegirani akti pri tehničnih standardih, ko bomo videli osnotke ESME, izpolnjujejo pogoje za zašito, kar smo si želeli v direktivi o trgih in finančnih instrumentih. Seveda bo, da morajo standardi ponuditi ustrezno jasnost in pravno gotovost za odeležence eh, na trgu ter eh, zakonodajalce, ki bodo izvajali eh, zakonodaje. To moramo tudi preveriti ob upoštevanju cilja zaposlovanja in gospodarske rasti, tako da bo treba najti ustrezno ravnotežje med temi ukrepi in spodbojnimi rasti z ustreznim kalibriranje obeh ukrepov. Z tem, da bodo trg postali bolj učinkoviti in bolj odporni in bomo zagotovili večjo integriteto delovanja akterjev na trgu, lahko prispevamo k ustvarjanju delovnih mest in gospodarske rasti v Evropi. Kar pomeni, da potrebujemo delegirane akte v uradnem listu nekje do začetka naslednjega leta, tako da bomo omogočili odličnicam trgov in regulatorjem nekaj časa za to, da prilagodijo svoje sisteme in da se pripravijo na eh, dovoljenja, ki bodo v določenih primerjih potrebna. da pa bi to naredili, si resnično prizadevamo izpolniti naše obveznosti. Naj vas spomnim na to, da za regulatorne tehnične standarde ESMA lahko pripravi ustrezne standarde do meseca julija, kar nas, eh, nam bo omogočilo, da pripravimo vse delegirane akte in tehnične standarde, ter jih objavimo v uradnem listu v začetku 2016. Upam na konstruktivni dialog tukaj v odboru, tukaj v odboru in tudi na bilateralnih srečanjih. Hvala lepa, zdaj pa lahko začnemo z našimi člani. Markus, kot poročevalec, bo prvi. Hvala lepa, gospod predsednik, dragi kolegice in kolegi. Najprej naj se zahvali in po, pogajalcem, poročevalcem Senci in vsem, ki so sodelovali mm, z ESMO in komisijo. Vse se srečujemo redno, ne samo zaradi tega pregleda, zato da bi se izognili temu, če se si nišče od nas ne želi in sicer, da bi na koncu. in tudi razgleda nekoliko drugače, kot se izvajajo na ravni MIFID 2. Hvala torej za ta sestanek eh, in za današnjo razpravo, ki jo zelo cenim, se gre za zelo kompleksno temo, ki je seveda ne moremo v tej kratki izmenjavi podrobno obdelati. Naj vas eh, opozorim tudi na to, da smo pri zakonodaji poskušali eh, ohraniti te koridorje ko gre za sprejemanje delegiranih aktov in eh, regulatornih tehničnih standardov. Eh, sam sem bil mnenja, če bom sledila tudi pregajalska ekipa, da če nekaj ne bomo mogli urediti na ravni zakonodaje, lahko rešim na drugi ravni. In druga raven je na voljo za eh, pripravo o pravnih predpisov, tako da omogočimo izvajanje tega, kar je zakonodajec zapisal v svojih zakonodajnih aktih. In še nekaj. Gre tudi pri takšnem kompleksnem dosjeju za to, da to, kar je sprejel Evropski parlament eh, in kakšen v okviru svojih pravic, ne izgine v celotnem postopku. Eh, kljub eh, vsemu spoštovanju do možnosti, ki jih ima ESMA na voljo in kar je predstavljen gospod eh, Mejert imamo točke, pri katerih nismo vključeni v tem, o kasneje še podrobno govoril in tako se lahko zgodi ravno nasprotno, kot smo si želeli kot zakonodajalec. Zato si želim, da se zadeve izvajajo v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom. Slišal sem, da svet eh, razmišlja na enak način in če oba so zakonodajalca razmišljata tako, upam, da bo to tudi spoštovano. Zdaj pa nekaj konkretnih eh, zadev varstvo potrošnikov je ključnega pomena. Nekaj bi povedal k tem posvetovanjem. Nismo sprejeli prepovedi provizij, splošno prepoved provizij. To smo predali državam članicam, kar za vas sedel ne olajša. Seveda pa moramo upoštevati tudi to, da je nacionalno pravo v naših državah eh, različno in tudi svet eh, ne bo dal soglasja k odpravi sistemov, ki vlada v državah članicah. Določili smo osrednje sisteme in določili, da je treba kakovo storitev izboljšati. To je bila politična odločitev, ki smo jo sprejeli namenoma in pričakujemo, da bo sta komisija in ESMA to spoštovala. Seveda je treba natančno ogledati pojem izboljšanja kakovosti. Če, to, če bi to naj preverjali v vsakem primeru posebej, bi to pomenilo izjemne zahteve glede priprave dokumentacije. Probleme vidim tudi glede pro porcionalno glede na prijete s pobude. Tukaj moramo ustvariti ustrezno ravnoteže, drugače ne bomo dosegli ciljev. Predlog ESME, da bi specificirali zadeve z smernicami in s tem eh, zadeve omaknili eh, izpod našega nadzora, To sem seveda razumel, ampak to ni v povezavi, ne sme se storiti v povezavi z Mifidom 2. Potem imate tudi eh, tukaj trge z izvedenimi finančnimi instrumenti. Seveda si želimo, da bi bili finančni trgi bolj transparentni in učinkoviti, omogočili pa bi radi tudi dostop za manj in srednja podjetja. Zato smo z rastočimi trgi malih in srednjih podjetij vzpostavili novo kategorijo, ki naj bi bolje izpolnjevala potrebe malih in srednjih podjetij. To velja tudi za urejanje kapitalskih eh, trgov, če sem prav razumel zeleno knjigo. Zanimalo bi me, kako na to gleda komisija, ki bo to zapisana v delegiran akt. ESMA predlaga, da bi. Trgovci z finančnimi stroški. Ponudniki večstranskega sistema trgovanja bili ustrezno urejeni in da bi tukaj omejili likvidnost neočinke in da bi se uh, zmanjšal učinek eh, finančnih instrumentov za manj in srednja podjetja. Če bi to vnaprej vedeli, potem tega ne bi bilo treba narediti. Eh, Deniške raziskave tudi tukaj vidim eh, možne negativne učinke za dostop malih in srednjih podjetij. ESMA trenutno predlaga, da bi imeli brezplačno dajanje na voljo analiz kot ne, eh, mote, ne monetarne prispevke. Torej, če bo to plačano iz nekega ločenega eh, računa in eh, bil izstavljen račun, lahko se vprašamo, ali lahko nek upravljalec portfelji dejansko te stroške naprti s svojimi strankami. Vprašanje. vprašanje je tudi, koliko takšnih. Je, raziskav potrebuje za pripravo analiznega dokumenta. Zato se bojim, da je ESMA nekoliko prekoračila to, kar smo želeli doseči z eh, temi resočimi trgi in bomo zaradi tega imeli manj analizi bo to ovirali dostop do trga. To bo vplivalo predvsem na mala in srednja podjetja, ki smo jim pravzaprav želeli olajšati dostop. Poročanje, razkrivanje podatkov, tukaj imamo obveznosti za stroške in pristojbine, enako imamo pri OGE in pri PSO. Um, vprašanje za komisijo je, ali lahko zagotovimo, da na koncu ne bomo imeli različne obveznosti razkritja podatkov, ker bomo morali delati z MIFIDom 2. In ali ne bomo s tem onemogočili dostop do trga, se ne bo mogoče izpolniti vseh ob obveznost, avtomatska internalizacija die Einstufung, Einstufung als SI sind. Wir haben System za sistematično internalizacijo. Tukaj eh, smo opredelili, da bo treba zadeve izpeljati več kot to, zato morate vi pripraviti ustrezne predloge. V končni fazi pa gre za to, da je, da je preprečimo hitre spremembe statusa in zato potrebujemo neke enotn, enotna pravila igre, ne da bomo imeli enkrat eno, enkrat drug instrument, kako lahko zagotovite, da do tega problema ne bo prišlo. Imam še dve eh, točki, upam, da nisem predolg, ampak vseh tem ne morem. Eh, tukaj imamo tudi trgovanje z visoko visoko frekvenco, kar smo se dogovorili na prvi ravni pri visokofrekvenčnem trgovanju, je bila tudi določena regulacija CFTC-a v ZDA, tukaj je Evropska unija pokazala, da lahko pripravi načrt tudi za drug, druge sektorje. mislim, da so se tukaj američani enkrat, da sprejemo nekaj od nas naučili. ESA mora pripraviti predloge za definicijo tega, kdo je visokofrekvenčni trgovec, za koga torej velja to in za koga ne. V končnem tehničnem mm, svetu ESA ni našla samo ene rešitve, ampak tri rešitve, ki vse temelijo na enem konceptu interday message, da je uh, kar odsopa od uh, pražnih vrednosti in uh, prehaja na relativne mejne vrednosti. Relativne mejne vrednosti se mi zdijo zelo problematične, kajti odgovor na to, ali je nekdo tr visokofrekvenčni trgovec ali ne, ni več odvisno od posameznika, ampak uh, je to vprašanje, ali smo pot ali nad določeno mejno vrednostjo enkrat eh, smo visokofrekvenčni trgovec, eh, drugič eh, ne in enkrat moramo spoštovati pravila, drugič ne. Zato moje vprašanje na komisijo, kateri od treh možnosti ESME daje prednost za to, da bi preprečila takšne probleme. In še zadnje, kar je omenjal tudi predstavnik ESME derivati eh, na energetskem trgu, eh, kdo potrebuje tukaj ureditev z MIFID-om in kdo ne. Po dolgih razpravah eh, smo kot zakonodajanec omogočili dopolnilno dejavnost. Kar je treba urediti na drugi ravni je, kdaj ta izjema za dopolnilno dejavnost velja. Trenutni predlog je, da 5 odstotkov vloženega kapitala ali 1,5 odstotka tržnega deleža predstavlja to mejno vrednost in to se mi zdi zelo nizko, kajti to de facto pomeni, da ta izjema za dopolnilno dejavnost nikoli ne bo veljala. Poleg eh, tega, na kar je opozoril tudi gospod eh, Major, ni nobenih številk glede velikosti tega trga. Komisija nam je obljubila pri pripravi zakonodaje, da bo z vzpostavitvijo emnja eh, počasi pridobila številke, ustrezne podatke. Dejali ste, da nameravate izvesti tak eh, postopek, kriterij tržnega deleža, torej trenutno ni mogoče preveriti. Cela vrsta transakcij hedging, eh, likvidnostni management in podobno tukaj niso upoštevani eh, v skladu z vašimi predlogi, to še ne more biti argument za preniske mene vrednosti. Kot eh, zakonodajalec smo si to izredno želeli, zato še enkrat vprašanje, kako naj bi zagotovili, da tiste, ki ne potrebujejo licence v okviru MIFID 2, tega ni treba uvajati. Te točke so se meni kot poročevalcu zdele zelo pomembne. Hvala lepa. Thank you, Markus. Hvala lepa, Markus. Malce si bil seveda dolg, ampak eh, veliko točke, ki si jih mora omeniti. Tako da ti oprostimo. Zdaj predavam besedo Annelies Dodds, SND. Najlepša hvala. Tudi naša razprava danes jutraj je pokazala, da težko obravno tako obsežni dosje. Večina ljudi tukaj bo videlo, zakaj je bil vzpostavljen MIFID 2. Naj še enkrat povem, tukaj več ciljev in sicer, da bi finančni instrumenti in trgi postali v Evropi bolj transparentni in tisti, ki, za tiste, ki jih uporabljajo in ki jih regulirajo, da bi okrepili zaščito za potrošnike, investitorje, ki sodelujejo na teh trgih, da bi odprli te trge za večjo konkurenco in omogočili nove inovativne vstope in povečali stabilnost eh, trgov na področju trgovanja z vrednostnimi papirji in finančnimi instrumenti in to narediti na tak način, da ne bi preveč obremenili odeležencev na tem trgu, ko je eh, takoče delovanje ključnega pomena za delovanje evropskega gospodarstva. Eh, slišali smo od ESME, da je izvajanje MIFID-2 in eh, ena in Mifirja, ena najpomembnejših eh, nalog eh, v zgodovini Esme. Zahvaljujem se torej Esme za odlično delo, ki ga je eh, opravila pri tem kompleksnem dosijeju. Zahvaljujem se tudi komisije. Zahvaljujem pa se tudi tolmačem, ki se morajo truditi za zelo tehničnimi zadevami. Zahvaljujem pa se tudi Markusu kot poročevalcu ki si je izjemno prizadeval eh, zagotoviti, da vključil vse poročevalce v senci, da organizira sestanke tako, da smo lahko odstranili vse pomisleke, ki smo jih imeli. Eh, tak način dela me je zelo veselilo. Kot eh, smo že slišali, je tu veliko zadev, na katere bi se lahko osredotočili, zato se bom omejila na najpomembnejša načela, ki jih želimo uporabiti pri pregledu te zakonodaje. Prav se nanaša na transparentnost in to je seveda glavni namen Mifida 2. Zato moramo jasno opredeliti, kaj se zgodi, če regulatori in eh, udeleženci na trgu ne vejo, s čem se kje trguje, tako da nišče ne ve, kje se nahaja tveganje na trgu. Seveda bomo kdaj potrebovali izjeme za popolni transparentnosti, za zagotavljanje likvidnosti na trgu, če ima nekdo velik delež in eh, obstaja tveganje, da bi se trg premaknil eh, proti tem velikim tržnim delež, deležnikom. Ampak moramo imeti izjeme od transparentnosti, s tem se strinjam. Še vedno pa bom se podbujala, jaz smo in komisijo, da se prizadevajo za večjo transparentnost in ne manjšo. Trenutno smo se že osredotočili na uh, ključne točke za izvajanje tega načela v praksi, naprimer tega eh, sistematičnega internalizatorja. Vendar pa moramo zagotoviti, da naša definicija ne bo vzpostavila neke eh, slepe točke za trgovanje. Eh, zelo jasno mora biti ta pojem opredeljen eh, tudi na področju bilateralnega eh, tve, trgovanja, kjer se pojavlja tveganje. O tem smo razpravljali tudi v pogajalskem odboru. Tudi, ko gre za fre, visoko frekvenčno trgovanje, bi ponovila svoje mnenje, ki sem ga večkrat povedala eh, na sestankih. Tukaj težava pri izbiri med relativno in absolutnimi pojmi in takrat eh, bi si morali najti neko eh, širšo eh, ali pa več definicij, namesto da se osredotočimo samo na eno. Govorili smo tudi o trgovanju z dobrinami in veliko je bilo o tem povedanega. Je pa izjemnega pomena, da ko vnašamo mejne vrednosti, sploh v upoštevanje tehničnih izzivov za ESMO, mora biti sistem poročanja smiselne. In tukaj sem nekoliko oddaljena od, tem, kar bilo, od tega, kar je bilo povedano glede evropskega pristopa. Mislim, da so tukaj elementi, o katerih bi še lahko razpravljali. E, ti trgi so lahko področja, kjer ljudje, ki sodelujemo, z, lahko sodelujejo pri špekulacijah in vplivajo na e, povečanje e, cen surovin. Skratka, vprašanje je, kaj pomeni nek rezultat v tem eh, smislu. Drugo načelo, na katero se moramo sredotočiti, je seveda zaščita in varstvo potrošnikov ter investitorjev, vlagateljev. Kot eh, poslanci se eh, zavedamo problematike preveč kompleksnih finančnih instrumentov, ki jih prodajajo strankam, ki se ne zavedajo tvegan, s katerimi so ti instrumenti povezani zato je treba zagotoviti, da bodo um, proizvodi kupljeni ob upoštevanju najboljših interesov investitorjev. Tukaj potrebujemo seveda še končne prilagoditve besedila, ampak uh, upamo, da bo komisija sledila nasvetom ESME, kadarkoli bo to mogoče. Še posebej pa ne smemo dopustiti nadaljne razvodenitve. Mm, vloge ESME in njenih nasvetov, če si pogledamo zlog področje, ki smo jih že omenjali, naprimer izboljšanje kakovosti in preverjanje izboljšanje kakovosti. Tukaj bi komisija lahko razmislila o okrepitvi tega, kar je predlagala ESMA. Z Markusom smo se pogledali, sva se že pogovarjali o tem, da potrebujemo večjo jasno. Tukaj mogoče niso vedno enakega mnenja, tudi kar zadeva vsebino, ampak eh, na vsak način eh, neko jasnost, eh, razumljivost in gotovost potrebujemo. Ko gre za raziskave, ESMA želi najti nek kompromis. In ta prizadevanja so bila zelo skrbna, ESMA je vključila širok krok deležnikov, to je zelo težavna naloga, ampak mislim, da je pristop primeren in ne želimo si nekaj razvorenit več takšnega pristopa. In še zadnjo načelo, ki ga uporabljam, je zagotoviti, da bosta MIFID 1 in MIFID 2 eh, dosigla svoje cilje, to se pravi, da bo trg bolj odprt za večjo konkurenco. Seveda je to ključnega pomena eh, ob upoštevanju eh, unije kapitalskih trgov. Seveda si želimo, da bi se manjši večji. Eh, vlagatelji obračali na eh, finančne trge. Da bi spodbujali to konkurenco, pa eh, moramo omogočiti dostop do tržnih podatkov po zmednih cenah. To je tudi predlog v MIFID-u. To pa lahko dosežemo samo, če bodo ti podatki ponujeni na določeni razumni komercialni osnovi. To lahko dosežemo z transparentnostjo, raje kot z nadzorom nad cenami. Mogoče bi šli še dlje in eh, da bi govorili tudi o stroških, ne samo o ceni. Seveda si želimo zagotoviti finančno stabilnost, veselimo, da sta komisija in ESMA upoštevali to željo. Seveda se je to pripravljalo po finančni krizi, ko je bila potreba po finančni stabilnosti zelo velika. Nekoliko me skrbijo razprave eh, glede Mifida in ostalih eh, dosijev, ko eni pravijo, da zdaj moramo nehati razmišljati o stabilnosti in začeti razmišljati o rasti. Eh, vendar se mm, strinjam s komisijo glede tega, kar je povedala v tej zadevi, morali bi spodbujati, ne pa pre. Uh, povedovati vzpostavljanje pogo, pogojev za eh, trajnostno eh, rast in, in trajnostno stabilnost. Eh, moja prošnja za ESMO in komisijo je, da ostanejo eh, na tej liniji, ne pa odstopati zaradi napačnega razlikovanja med stabilnostjo in rastjo. Hvala lepa. Hvala lepa. Analiz. Kate Winburn. Thank you, Mr. Chairman, and given the amount of time, and I know that we have another. Najlepša hvala. Vem, da bomo razpravljali še, enem, še o enem poročilu, zato bom kratka. Cenim način dela in uh, Cenim tudi to, da je poročevalec organiziral več sej in prepričana sem, da jih bo organiziral še več z sodelovanjem ESME in komisije. Pomembno je, da smo zastopani kot so zakonodajalci, tako da vemo, kaj predlagamo, eh, ko dajemo predloge za spremembo besedila. Včasih to ni tako, tako lahko razložiti sama uh, se bom osredotočila na pogoje za trgovanje in na zahteve glede preglednosti. V trialogu smo nadolgo razpravljali o instrumentih, eh, ki bodo predmet preglednosti in eh, o dokumentih, ki bodo izključeni iz zahteve po preglednosti preglednosti. Gre eh, za razliko med celotnim trgom ali trgom na drobno, eh, gre za vprašanje, ali naj strokovnjaki odločajo o pogojih za preglednost, eh, namesto da se politiki umešavamo v to in eh, odločamo o številkah. Zato smo se odločili, da ne bomo dali konkretnih eh, predlogov glede odstotkov, ampak bomo to prepustili izvedencem. Zaradi tega sem nekoliko zaskrbljena glede eh, dveh eh, vidikov, ko eh, gre za zahteve glede preglednosti. In sicer gre za učinek na končne potrošnike v primeru eh, napačne kalibracije. Tukaj eh, govorim predvsem o likvidnostnem trgu definirali smo uh, prvo stopnjo in uh, ta prva stopnja je primer, uh, ko na trgu ni likvidnosti. Uh, v tem primeru bomo uporabljali uh, ta dva predloga. Določen odstotek trga mora biti likviden. Ampak to je v nasprotju z stališčem, ki ga imamo v eh, tem trenutku, ko želimo okrepiti ulaganja v evropski trg in tega nikakor ne želim ogroziti. Torej ne želim, da bi bile eh, naše zahteve preveč predpisujoče. Torej, kar zadeva eh, končni rezultat oziroma končni učinek na potrošnika, menim, eh, da eh, so naše zahteve precej uprašljive. Trg likvidnosti je precej subjektivn in zdi se, da kalibracija trenutno vključuje le tiste, ki trgujejo enkrat ali pa dvakrat na dan eh, in mislim, da to ne zagotavlja likvidnosti. Zdi se, da gre tukaj za nasprotje. Potem pa trimesečno obdobje. Vemo, kako problematično je to obdobje. Veliko je bilo eh, dvojnega poročanja, eh, poleg tega je prišlo do napačne kvalifikacije posameznih eh, instrumentov. Mislim, da moramo to definicijo razširiti. Vemo, da na določenih trgih eh, likvidnost eh, precej varira glede eh, na prodajo, torej zagotoviti moramo finančno kalibracijo. Moja prošnja je, da poskrbimo za razvoj na področju preglednosti, ne želimo pa revolucije. Ameriški trg je uh, eh, dosegal uh, eh, ex post preglednost uh, zelo pazno, torej tega ne moremo zahtevati, če uh, tega še skoraj da nihče ni dosegal na globalni ravni. Zagotoviti moramo, da trgovanje enkrat ali dvakrat na dan ne spada v. Uh, definicijo trga likvidnosti. Mislim, da moramo zagotoviti tudi, da oziroma se moramo zavedati, da e, trenutni predlog e, obsega zgolj 10 odstotkov obveznosti obveznic, zaradi vsega, ker so le te obveznice nelikvidnostne. Ampak eh, to me pravzaprav ne moti. Poleg tega bi rada prosila tudi za boljše podatke in uh, za zagotovilo, da boste poskrbeli za ponovno kalibracijo, če uh, bodo predstavljeni novi uh, podatki če likvidnostni instrumenti ovirajo stabilnost trga, moramo imeti tudi možnosti izuzema teh eh, instrumentov z trga. Mislim, da moramo poskrbeti za uravnoteženost in rada bi zagotovilo z vaše strani, da boste ponovno razmislili o uh, zbirki podatkov in da boste eh, poskrbeli za kalibracijo v primeru uh, novih podatkov. Najlepša hvala, Koreni, Fabio. You, Najlepša hvala. Jaz sem poslanec druge stopnje. In ko sem prvič videl, to temo, sem menil, da uh, bo poročilo veliko bolj zanimivo prebrati. Uh, in na letu uh, v Mehiko sem se pravzaprav podrobne seznanil z tem dokumentom. Rad bi se osredotočil na nekaj točk. ESMA bo določila metodologijo glede zgornjih eh, mej pri prodaji eh, temeljnih proizvodov. Poleg tega bo obstajala tolerančna meja plus minus 15 odstotkov eh, za države članice. Minimo da je trenutna zastavljena meja 40 odstotkov veliko previsoka za uh, posamezne uh, trgovce. Druga točka, ki bi jo rad izpostavil, je poročanje. Obstajala bo zgornja meja za število udeležencev. In eh, če bo število finančnih udeležencev nižje od te zgornje meje, potem poročanje ne bo potrebno. Preglednost trga je po našem mnenju dobra stvar in zato menimo, da poročanje ne bo imelo negativnih učinkov. Potem pa je ESMA določila še en prak, ki je visok celo v primerjavi z ZDA, In ta eh, prak je še prav posebej visok, zaradi tega, ker je evropski trg veliko bolj razdrobljen kot ameriški trg. Menimo, da bi bilo bolje, če bi eh, si zastavili mejo 10 odstotkov na mesto 20 odstotkov. In to področje bomo morali še pregledati v prihodnosti. Potem pa še ulaganje, varstvo potrošnikov, eh, raziskave in pa spodbude, o tem smo že govorili imam nekoliko drugačno stališče, kajti menim, da večina MSP-ev eh, ne, eh, si ne zagotavlja financiranja na kapitalskih trgih, ampak vseeno menim, da bi podjetja morala prevzeti del raziskav. in sicer eh, lahko gre tukaj za individualno financiranje raziskav ali pa za financiranje iz skupnega računa. Tudi, tudi tukaj ne vidim težav z zagotovitvijo preglednosti. Kaj ti, če se nekdo odloči za pripravo eh, to vrstne raziskave, potem mora biti ta raziskava tudi dovolj pregledna eh, za eh, končnega potrošnika. V nasprotnem primeru bi prišlo do navskrižja interesov. Recimo do skritih eh, subvencij. In na zadnje, visokofrekvenčno trgovanje. Trenutno imamo pred seboj eh, tri možnosti, ki jih ne želim ponavljati. Druga možnost je, da uh, bi uh, visokofrekvenčno trgovanje uh, pomenilo um, trgovanje, ki presega štiri sporočila na posameznika. Mi menimo, da bi bilo bolje povezati drugo in tretjo možnost, vse skupaj pa je potrebno povezati tudi z pregledom in morebitno potrebno prihodnjo kalibracijo. Menim, da je potrebno bolje določiti te definicije. Najlepša hvala. Sven Gigold. All... Najprej naj povem, da že razprava kaže in to je povdarila tudi Kej, da je eh, to, kar počnemo eh, na področju Mifida in Mifirja tako zelo zapleteno, da je vse skupaj težko razumeti. Če si preberemo razlike med uredbo in direktivo, eh, lahko vidimo, da je zelo, vse skupaj zelo težko razumeti. Vse, kar eh, počnemo, je izjemno zapleteno in eh, zato mislim, da bi morali imeti zgolj eno direktivo, ki bi povezovala vse te elemente. In eh, mislim, da moramo biti pošteni in to tudi jasno povedati. Kajti svet je pač zapleten in uh, finančna zakonodaja uh, zagotovo ne bo poenostavila uh, sveta. Tukaj gre pravzaprav za preizkus demokracije. Takšen je vsaj moj občutek. Tukaj gre za temeljni eh, problem eh, z eh, to uredbo in pa nadaljnim delom, ki smo ga opravili na tem področju. Glede na to, da bomo imeli še eno sejo na to temo, bi se rad osredotočil na dve točki. In sicer najprej na proizvode in trgovanje z proizvodi, z blagom Eh, nekatere komentarje so podali že eh, moji kolegi in tega ne želim eh, ponavljati. Gre za urejanje področja, ki vsebuje pravzaprav zelo veliko vrzeli in o tem bomo bolj podrobno govorili pri seji, v kateri bomo še govorili o blagovnih izvedenih finančnih sredstvih. Torej, zagotoviti moramo, da bo ta režim zares deloval, kajti to od nas pričakujejo naši eh, državljani. Kar pa zadeva varstvo potrošnikov, je to uh, področje je zelo obsežno in vključuje veliko elementov. Posvetovati se moramo z deležniki. Prvi nasvet ESME je bil, da predstavi jasni medat glede varstva potrošnikov. O namenih pa bi se lahko razpravljalo še kasneje vendar pa so se uprli lobisti in to je vodilo v ošibitev eh, prvotne izjave na temo varstva potrošnikov. Torej, če si ogledamo, kdo ima dovolj sredstev, eh, da izvede to zakonodajo na drugi stopni, potem eh, lahko k malu ugotovimo, da je veliko pomankljivosti eh, na področju eh, varstva potrošnikov in na področju prodaje. Recimo, ko govorimo o okrepitvi kakovosti in pa o zagotavljanju neodvisnosti na svetu. Na vsak način je potrebno jasno povedati, ali je na svet eh, podan eh, neodvisno. In to, kar je ESMA predlagala, ni v skladu z prvo stopnjo in eh, Evropska komisija bi morala to popraviti. Kar pa zadeva ukrepitev kakovosti, lahko razpravljamo o tem, kar je povedal Markus. Gre za vprašanje ali eh, gre za dosego ciljev z prekomerno birokracijo. Če plačuješ eh, više spodbude, potem pričakuješ tudi eh, večjo kakovost in s tem načelom se popolnoma strinjam, kajti v nasprotnem primeru je besedilo, ki se nanaša na prvo stopnjo, pred, povsem eh, brezpredmetno, kajti eh, Zapisano je, da mora spodbuda voditi v izboljšanje kakovosti. Torej, kakšne so naše stališče? Želimo te spodbude ali ne? Kajti, če jih želimo, potem morajo zagotoviti tudi izboljšanje kakovosti. ESMA zahteva določeno sorazmernost in s tem se strinjam. Več eh, točk bom izpostavil kasneje na naših eh, sestankih, ampak mislim, da bi morali Evropska komisija in pa ESMA strogo slediti ciljem besedila na prvi stopnji. Povsem se strinjam z analize DOC. Sedaj se razvija napačna razprava o stabilnosti v primerjavi z rastjo in pa ustvarjanjem novih delovnih mest. To je res eh, napačen pristop. Celotna kriza je nastala zaradi tega, ker se je uporabljala prudencialna zakonodaja na mesto finančnih spodbud. pravični trgi ne bi smeli biti ogroženi, ta koncept ne bi smel biti ogrožen zaradi tega, ker nekateri pravijo, da bomo zatem ogrozili uh, rast. Če želimo finančne vzpodbude, če želimo eh, rast, potem potrebujemo delojoče kapitalske trge. Ampak eh, to ni uh, naloga, ni naloga finančne zakonodaje. Mislim, da smo tukaj pozabili na to, eh, kaj je pravzaprav eh, naša naloga. Zmanjkuje nam časa, zato predlagam, da ESMA in eh, komisija na kratko odgovorita. Vidite lahko, da obstajajo razlike v eh, stališčih v parlamentu. Dajem vam besedo za uh, kratek odgovor. Ja, to ne bo lahko glede na številna vprašanja, ki so bila zastavljena. Torej, skušal bom biti relativno kratek, ampak eh, veliko, pozitiv, eh, veliko pomembnih točk je bilo izpostavljenih in eh, rad bi na nje odgovoril. Najprej eh, splošna pripomba. Ne moremo razpravljati o tem, da eh, bi besedilo na prvi stopni negativno vplivalo na izvajanje standardov. To je vsekakor zelo pomembno za eh, naše delo. Prožnost in pripombe, ki so bile podane glede eh, tega, kažejo le, da so uh, določene odločitve, ki jih sedaj sprejemamo druge po svetu, sprejete kot kratkoročne odločitve. Recimo, eh, da opazujemo, kakšen je vpliv prodaje posameznih finančnih instrumentov na trg eh, in da se hitro odzavemo, če ugotovimo, da je vpliv negativen. Glede smernic, naj povem, da večina smernic prihaja iz besedila na prvi stopni, torej tukaj gre eh, za odločitve parlamenta in sveta. Torej, eh, tukaj govorim o smernicah glede zapletenih finančnih instrumentov, govorim o ulaganjih eh, glede zaposlenih in tako naprej. Tukaj smo prevzeli zahteve iz besedila, ki je bilo sprejeto na prvi stopni. Gospod Ferber je omenil uspeh visokofrekvenčnega trgovanja. E, to, kar je sedaj vključeno v MIFID 2, e, e, je ESMA predlagala že leta 2011 in veseli smo, da je to sedaj tudi formalno vključeno v MIFID 2. Hitro smo se lahko odzvali na visokofrekvenčno trgovanje zaradi tega, ker smo imeli to besedilo, ki je vključevalo smernice. Naj sedaj spregovorim o številnih Eh, specifičnih eh, točkah, ki so bile eh, izpostavljene. Najprej v spodbude. Če si ogledamo besedilo, potem lahko vidimo, da obstaja povezava med sprejemom previzije in pa med izboljšanjem kakovosti. Ta povezava je zelo jasna in je vključena tudi v končni nasvet komisiji. Uvedene so bile določene spremembe, ki so v skladu z eh, našim eh, dokumentom eh, iz eh, lanskega leta, iz maja lanskega leta. Nismo eh, govorili o objektivnosti na sveta, o tem ali eh, Eh, je na svet podan neodvisno. Eh, o tem eh, smo namreč že odločali v besedilu na prvi stopni. Ne želim vzbujati občutka, da bi te odločitve sprejemali pod vplivom industrije oziroma lobistov glede raziskav in čez nekaj minut bom dal besedo tudi kolegu, ki bo spregovoril o praktičnih eh, odločitvah glede raziskav. Eh, no, za nas je bilo besedilo na prvi stopni razmeroma jasno. Raziskave eh, se morajo definirati kot spodbude Če gre tukaj za raziskave na ravni eh, brokerjev oziroma eh, finančnih eh, posrednikov eh, ali pa na ravni eh, upravljalcev portfeljev. Trg raziskav je seveda zelo pomemben, kaj ti vpliva na delovanje finančnega trga pritožbe glede eh, nezadostnih raziskav strani manjih in srednje velikih podjetij eh, so v veliki meri prisotne že sedaj. Ampak te raziskave je zelo težko uspodbujati. Ta trg mora postati bolj pregleden in potrebno je povezati raziskave, z možnostjo plačila strani upravljalca portfelja v primeru, eh, da raziskave lahko zagotovijo dobiček. Veliko je še argumentov, ampak zaključiti moram, zato moram sedaj izbrati le nekaj točk. Rodriga bom prosil, da spregovori o sistematičnih internalizatorjih eh, in o eh, mejah eh, za področje blagovnih izvedbenih instrumentov. Zagotoviti moramo več preglednosti in to ne zgolj na trgu vrednostnih papirjev. 10 odstotkov to ni le prak, ampak eh, se to nanaša na predlog esme. Zavedamo se, da je potrebna zadostna kalibracija. In prilagoditev predlogov, ki smo jih podali decembra. Sedaj eh, razmišljamo o tem, eh, kako to spremeniti, kako izboljšati predlog. Hkrati pa moram reči, da smo prepričani, da bi morali zagotoviti preglednost na trgu. Če zagotovimo večjo preglednost, bomo izboljšali tudi delovanje eh, tega trga ne gre za razpravo o tem, eh, kateri so končni cilji, ampak gre za pravilno uravnoteženje teh eh, zahtev. In pričakujem, da bodo eh, končni predlogi nekoliko drugačni in da bomo Eh, pretehtali uh, naše prvotne predloge. Ali uh, imamo še minuto ali dve, ali želite, da se daj zaključim? To je predvsej preprosto vprašanje. Vem že, kakšen bo odgovor. Ja, zaključiti moramo, kajti še eno točko imamo, pa smo pravzaprav že presegli čas, ki je bil za to na voljo. Mm -hmm. Torej, na kratko komisija, če želite, najlepša hvala. Zahvaljujem se za vse pripombe poročevalcev in poročevalcev v senci. E, to nam bo pomagalo pri e, nadaljni reviziji besedila. Najlepša hvala. Hvala, da ste bili tako kratki. Sedaj pa CDR. Zahvaljujem se gospodu Majoru, pa tudi gospodu Farkasu. In Patriku Barsonu iz komisije. Prosim, da podate kratek uvod. Kratek uvod, če je eh, to le mogoče. mislim, da bi morali biti kar se da eh, kratki, zato ker smo že presegli čas, ki nam je na voljo. Če želite, lahko preskočimo vod in pridemo kar na vprašanje. Ali pa dam besedo kar Evropski investicijski banki. E, moram priznati, da se tudi meni mudi, kaj ti ujeti moram vlak. Uh, Evropska investicijska banka. Yeah, um, the EBA's mandate under the Najlepša hvala. Mandat Evropske investicijske banke v okviru CSDA je uh, osredotočen na tri točke oziroma na tri področja. Prvo področje so kapitalske zahteve, drugo področje je eh, kapitalsko plačilo za tveganje, eh, za banke in eh, druge bančne inštitute. In tretje področje je upravljanje tvegan, ki se pojavljajo na področju likvidnosti. tehnično besedilo, eh, ki ga je morala pripraviti Evropska investicijska banka, je bilo predleženo in rok eh, za odzive je bil določen aprila, torej bomo mogoče imeli majhno zamudo, ampak zelo se trudimo, da bi rok eh, tudi spoštovali določene točke so zelo kontroverzne. In um, povedati moram tudi, da je bilo sodelovanje z ESMO pri pripravi teh tehničnih uh, standardov, pa tudi za Evropsko komisijo in pa Evropskim eh, bančnim organom zelo dobro. Spoštovali smo pripombe in inštitucije se v veliki meri, evropske inštitucije se v veliki meri strinjajo z eh, pripravljenim dokumentom. Eh, tukaj smo se eh, osredotočili na zakonodajo na področju emerja, eh, potem na zakonodajo v zvezi z centralnimi depotnimi družbami. Ogledali smo si tudi okvir za določitev likvidnosti Basel 2. Torej, poskušali smo poskrbeti za usklajenost zakonodaje na evropski in mednarodni ravni, zato da bi Eh, zagotovili dosleden pristop. Nekaj eh, komentarjev eh, glede same vsebine. Najprej glede kapitalskih zahtev, ki veljajo za vse centralne depotne družbe. Vemo, da potrebujemo vzpodbude za e, centralne kliriško depotne družbe zato da bi zagotovili eh, boljši nadzor. To zahteva že besedilo, ki je bilo sprejeto na prvi stopni in zahteve eh, so še bolj natančno določene v osnutku eh, zakonodaje na temo centralnih depotnih družb. vključene so tudi pristojbine, eh, ki jih je potrebno plačati eh, in sicer glede na tveganja, ki se pojavljajo na trgu. Če ima eh, centralno depotna družba bančno licenco, potem ji zakonodaja dovoljuje, da v skladu z njo tudi deluje na trgu. E, te splošne zahteve niso e, kontroverzne. Sedaj prehajam na drugo točko, ki pa je veliko bolj e, kontroverzna. In tukaj gre za dodatne zahteve za obladovanje tveganja z strani centralno depotnih družb, ki zagotavljajo posojila to je eh, najbolj kontroverzno vprašanje v celotnem osnutku. Lahko poskrbimo za dobro ravnotežje med konzervativnim pristopom in pa eh, med eh, možnostjo, da centralno depotne družbe delujejo na eh, trgu eh, z različnimi valutami ta zakonodaja ne more biti enaka kot bančna zakonodaja in zaradi tega je zelo težko poskrbeti za ustrezno finančno kalibracijo. Ampak o tem razmišljamo in pričakujemo celo vrsto odzivov na to temo. Od centralno depotnih družb bomo zahtevali, da najprej izračunajo maksimalno izpostavljenost za eh, zadnje eh, koledarsko leto delovanja in potem eh, bodo centralno depotne družbe morale prevzeti tveganje za to maksimalno izpostavljenost in eh, bodo izračunale tveganje glede na to eh, maksimalno izpostavljenost. Poleg tega smo predlagali tudi stresne teste in sicer z predvidevanjem desetodstotne izgube in eh, na tej osnovi bodo centralne depotne družbe morali izpolniti kapitalske zahteve. To se zdi zelo konzervativen pristop, ki pa je v skladu z zahtevami, ki so že zapisane v besedilu na prvi stopni, ki ga je odobril tudi Evropski parlament in pričakujemo, da bo kalibracija povzročila eh, veliko razprav. In še tretja točka, izvajanje. Ker so te dodatne zahteve nekaj novega za centralno depotne družbe, bodo te morali imeti tudi dovolj časa, da vzpostavijo ustrezen sistem, ki jim bo omogočil izpolnitev teh zahtev predvsem kar zadeva maksimalno izpostavljenost. Eh, centralno depotne družbe bodo potrebovale podatke za celotno eh, koledarsko leto, da bodo to izpostavljenost lahko izračunale. Zaradi tega jim moramo omogočiti določeno časovno obdobje za vzpostavitev eh, tovrstnega sistema in za izvedbo teh zahtev. S tem bom zaključil, to so bile torej moje tri vsebinske pripombe. Thank you very much. Hvala lepa, komisija, izvolite. Hvala lepa, bom kratek. Pozdravljam bilo zarane razvaj z evropskimi poslanci ter redna srečanja s poročevalci in poročevalci senci glede teh eh, ukrepov. Seveda jih vič podrobnostih je in pri razpravi. Uh, o MIFID-u in tudi o CSDR-ju, eh, se moramo ukvarjati s podrobnostmi. Eh, Takšno srečanje potrebujemo, zato ker kot institucije moramo preprečiti neželjene posledice in rešitve, ki bi lahko priperjale stran od namenov, ki smo jih imeli pri pripravi zakonodaj. 30 CSD-ev in torej centralite potnih eh, družb in nekaj manj mednarodnih imamo, ampak eh, ti pa nadzorujejo en trilijon eh, vrednosti te vrednostnih papirjev, kar pomeni veliko. Zato Evropska komisija zasleduje štiri osnovne cilje, to je gospodarska rast, stroški trga, tveganje. Najprej gospodarska rast. Zagotoviti moramo disciplino udeležencev na trgu in hkrati zagotavljamo gospodarsko rast. Pogledati si moramo, kako bo to vplivalo na um, rastne trge rastoče trge, morajo imeti ustrezne kazni, sorazmerne kazni za poravnave, seveda potrebujejo centralne depotne družbe ustrezno ni čas za prilagajanje, seveda pa moramo omogočiti tudi dostop za male in srednje podjetja do kapitalskih trgov. Če bi to preprečili, bilo bo to kontraproduktivno in moramo zagotoviti tudi likvidnost na trgih. Imamo veliko fleksibilnosti na prvi ravni. To smo eh, zapisali mm, izresno v tej ureditvi za centralne depotne družbe in eh, to fleksibilnost eh, moramo izkoristiti tudi preko ESME. Potem imamo zmogljivost eh, trga. Gospod Gigold je prej zelo dobro povedal, da ne gre za očekovitost ali varnost, ampak obe zadeve morate biti povezani. Tako da potrebujemo smiselne rešitve na drugi ravni in trgu moramo dati možnost, da se prilagodi, da vidimo, kdo se lahko vključi v te procese. CSD, podjetje, CCP, če zadeve ne bomo uredili dovolj dobro, bomo omogočili, da nakupujejo vrednostne papirje tiste, ki niso za to ustrezno usposobljeni oziroma nimajo dovolj zmogljivosti. Do tega pride do, zaradi lobiranja, zato pa moramo najprej izvesti osredno preverjanje, centralna banka, regulatori in tudi deležniki so zaprosili za 24 eh, mesečni rok za pripravljanje. To ni na prvi ravni. Tukaj smo nekaj zamudili v trilogih, eh, ampak to vendarle lahko naredimo, če nam ESMA lahko poda jasne eh, podatke in čakamo na te podatke. Potem pa še tveganje in varnost. Te velike centralne depotne družbe, vsak dan. Torej, dve takšni družbi imamo, imajo dostop do 80 milijard evrov. To ne ureja bančna zakonodaja. Evropski parlament je za to zadevo pokril po 20 letih, ko tega ni naredil. Torej, te, ta tveganja je treba urediti v okviru centralnih dopotnih družb. Zato smo pripravili postopke, sledimo tem postopkom in veseli nas, da je EBA, Evropski bančni organ, pripravlja rešitve za obladovanje tega tveganja. Standarde potrebujemo do junija. Komisija mora pripraviti svoje eh, predloge do septembra. Potrebujemo pa tudi analizo stroškov in koristi in s to analizo sta parlament, komisija in svet eh, dobila, dobili ustrezno osnovo eh, za ustrezno izvajanje teh predpisov. Hvala lepa. Kaj Swinburne je pročevalka tukaj. Hvala lepa in hvala Esmi, Ebi in komisiji celo vrsto razprav smo izvedli in ker je to edini javni forum, o katerem govorimo o CSDR-u, se bom omejil na najvišjo raven. Napisali smo ESMI in komisiji glede pomislekov med ovirami eh, za povezave med CSD-ji, tudi glede uporabo ESO-jev kjer je bilo to potrebno, tudi pomanjkanje eh, kazni na eh, področju, kjer bodo veljale. Ne bom se spuščala podrobnosti, zrtega, ker eh, to ni stvar javne razprave, ampak nekaj bi izmenjala z ESMO na javni ravni in nekaj z EBO, o čem je govoril gospod Farkas najprej potrebujem nekaj mm, jasnosti glede nove eh, kategorije v okviru MIFI, da zato, da bodo razloži trgi uspešni eh, pri vsakšnem predpisu, moramo upoštevati ta eh, rastoči trg kot posebno kategorijo. In, uh, Zato smo v politični strankah dosegli soglasje za specifikacijo nekoliko drugačnega režima za teh razložih trgov, zato da bi uredili zakonodajo na prvi ravni. Tudi smo se strinjali, da potrebujemo prehodno obdobje za eh, pripravo za vstop eh, na trg. Tr tr smo pa jaz mi prepustili, da eh, pripravi zadeve. V 15. vodni izjavi smo napisali, da je treba te predpise oziroma eh, pogoje pripraviti ob upoštevanju različnih eh, možnosti, kot so razsoči trgi. To smo že upoštevali v našem poročilu. V zadnjih posvetovanjih smo nekoliko razočarani zaradi tega, ker eh, delitev na dve kategoriji pri eh, likvidnih in nelikvidnih eh, razločih trgov vidimo kot nekaj negativnega. Zato bi eh, predlagali, da upoštevamo te trge kot eno in to bi se moralo odražati tudi na drugi ravni, ko bomo dobili drugo verzijo. In še regulatorni nadzor čezmeno delujočih eh, centralnih depotnih eh, družb potrebujemo ostrez no, eh, disperzijo med upravljalskimi organi, kar je lahko nemogoče. Nismo hoteli eh, določen arbitrarni banki, da bi vključevali centralne banke za določene. Eh, valute, to bi mora biti analitična odločitev, tako da bi dobili ustrezno število regulatorjev, ki bi se ukvarjali s tem vprašanjem. Moramo zagotoviti, eh, da ne zgrešimo pet odstotno mejo za centralne banke. Pet odstotkov je lahko zelo veliko in bistveno vpliva na posamezno državo, ne pa na posamezno eh, čezmejno delujočo centralno borno družbo zato moramo imeti posebne pravila za takšne velike centralne podne družbe. Eh, seveda, mm, zelo zamujamo po razpravah o ESMI, o tem vprašanju in zato so pojavljale določene težave z pripravo ustreznega okvira. Priprava integriranih modelov lahko eh, obstaja usporedno z neobstojčimi bančnimi licencami. Namen komisije je bil, da ločimo te dve strani na dve operativno ločeni entiteti in tudi pravno ločeni. Parlament pa je že želel neko srednjo pot, ki bi omogočil upoštevanje različnih eh, poslovnih eh, modelov, povezan seveda z ustreznimi kapitalskimi zahtevami in pribitki, kapitalskimi pribitki. Ko govorimo o stopnjah gotovosti, si parlament ne želi, da ne bi imeli nobenih eh, pribitkov dodatnih pristojbin za teh, te aktivnosti, če bo to določeno stopnjo nič, potem parlament ne bo dosegel ničesar. Eh, sama sem konzervativna in, in tukaj eh, se zelo zauzemam za ustrezna eh, no, rešitev za kreditna tveganja pri dnevnih poslih. Ne sme pa biti ta stopnja nič, ne vem pa, koliko naj znaša burkati naslednji. Hvala lepa za to, ker nam zmanjkuje časa, bi eh, omenil samo nekaj zadev. V besedilo direktive piše, da centralne depotne družbe, da so zavezane k temu, da eh, v internih pravilih je opišajo svoje obveznosti. ESMA načrtuje dodatno obveznost eh, za centralne depotne družbe in sicer imajo vlogo pri Eh, inicijaciji eh, nakupov oziroma vključitve v trg. Zanima me, kakšno je zadje tega predloga ESME. Eh, sam na to gledam zelo kritično. Pri Bajino naj bi določili meje trgovanja, ne pa poravnave, kar je seveda problematično z vidika tveganja za centralno depotne družbe, kjer si želimo zelo nizko tveganje. Poleg tega naj povem, da, so, da je časovnica v konfliktu z roki za dnevno trgovanje in bi morali to tudi ustrezno prilagoditi. Zagotoviti moramo, da bi uskladili eh, poravnavo in določila glede poravnave z to ureditvijo eh, vrednostnih papirjev na drugi ravni. Annelies Dots. Annelies Dots. Nažalost, nimamo veliko časa, da bi o tem govorili. Že sedaj eh, zamujamo, ker smo začeli 20 minut eh, po predviden začetku se in tisti, ki so prišli notor, praktično nimajo veliko pojma, o čemer govorimo, razen če so bili tukaj v zadnjem času. Zahvaljujem bi se Kej in ostalim za dobro sodelovanje EBI, ESMI in komisiji. Eh, lahko se strinjam z večino tega, kar je bilo do sedaj povedano glede namenov ukrepov na prvi ravni in kako zagotoviti, da bomo to ohranili v tehničnih standardih. Eh, Če sem na kratko, eh, glede eh, disciplino, glede poravnavo, tukaj gre za povezavo z gospodarsko rastjo in poravnano disciplino. sploh zato, ker je določanje kazni eh, trenutno problematično eh, zame, ker naj bi temeljilo na razmerju med stroški in koristi, eh, potem ne bi mogli upraviti istih meril za likvidnost pred 7-12 dnevi. Odvisno je, kako bomo opredelili mm, mejnik, na osnovi katerega bomo določali te kazni. Glede tega bajina in kdo ga bo izvedel, kdo bo ta vstop izvedel, eh, govorili smo, da bi moral biti to stranka centralne depotne družbe, če tudi ni na koncu od govorna, vsekakor bo to zelo težavno vprašanje. In končno, še glede stabilnosti. Podpiram to, kar so mnogi povedali o potencijalnih sistemskih očinkih. Zato moramo to natančno upoštevati. Nekoliko smo govorili o posvetovanjih in nasprotujočih se mnenjih. Mislim pa, da je bila opravljena tudi simulacija povezana z tem. ICSD in glede tega, katere valute so ključnega pomena. In tukaj se pridružujem pomislekom, ki jih je omenjala že kaj. In sicer, da so, da bi morali sistemske uvoze meriti v povezavi s samo valuto, ne pa z centralno, ban, centralno depotno družbo. Eh, hvala lepa torej še enkrat vsem, ki ste vključeni v ta proces. Thank you, Annelise. Um, I, we have a problem that... Hvala, Annelise. Imamo pa problem. Poročevalec eh, za naslednjo točko mora oditi. Ima samo pet minut na voljo. Zato se opravičujem vsem eh, skupaj in bomo morali najti neko nenavadno eh, rešitev in omogočiti poročevalcu, eh, da predstavi svoje zadeve dve minuti, potrebujete tri minute in potem se bomo vrnili na prejšnjo temo. Torej, poročevalcu bomo dali možnost, da poda svojo, jo ja, pojem, 11.45 imam ne, tako da nimam prav veliko časa na voljo, moram se eh, upravičiti, moram oditi na Cipr. Zato ne bom mogel biti prisoten pri razpravi, bi pa rad eh, povedal, da bom obveščen kasneje. Kar zadeva poročilo, o katerem govorimo danes, eh, na osnovi pogodbe o delovanju Evropske unije mora Evropska komisija vsake tri Eh, meseci pripraviti poročilo o napredku pri dosegu ekonomske, teritorijalne kohezije in socialne kohezije. V šesto poročilo je zamujalo zaradi novega zakonodajnega okvira za obdobje 2014. 2020. Prejšnja struktura poročila se je spremenila in zdaj odraža strategijo EU 2020. Poročilo komisije analizira stanje pri koheziji v Evropski uniji in izzivi, s katerimi se soočajo lokalne, nacionalne in evropske institucije pri premagovanju eh, gospodarske in finančne krize. Ekon je pripravil mnenje in tam sem poudaril, da so razlike, da so se povečale razlike med družbami in to je vplivalo na zmanjšanje konkurenčnosti eh, nekaterih držav, sploh na jugu eh, Evrope. Kohezijska politika omogoča lajšanje težav, ki jih prinaša ekonomska in eh, finančna kriza. To vidimo tudi pri eh, tem, da se niso zmanjšale razlike med eh, državami, ki jih je gre za manj in tistimi, ki jih je gre za bolj pri zadela. Moramo zagotoviti tudi ustrezno financiranje eh, preko javnih investicij ali zasebnih investicij, ki so se ponekod popolnoma ostavile htjelo se mi je potrebno vključiti v mnenje investicijsko orientacijo kohezijske politike in vzajemno odvisnost kohezijske politike z drugimi pobudami Evropske unije in investicijski načrt. Potreba obstaja potreba po vzpostaviti določenega okvirja. Imamo predlog eh, komisije za uh, vzpostavitev novega sklada za strateške naložbe z nacionalnimi prispevki, ki naj bi bili davčno neutralni. Investicijska klauzula, ki je zapisana v sporočilu komisije o fleksibilnosti v eh, SGP, o paktu za stabilnost in rast, bi eh, morala biti popravljena glede na trenutne razmere. Nacionalno sofinanciranje evropskih strateških eh, strukturnih eh, skladov v skladu z paktom eh, stabilnost, za stabilnost in rast bi morali ponovno pregledati, bolje uskladiti kohezijsko politiko z splošno gospodarsko politiko in politiko gospodarskega upravljanja v Evropski uniji. Smo pa proti temu, da bi vzpostavili tesno povezavo med finančnimi in fiskalnimi cilji in kohezijsko politiko in zato se nam zdi ključnega pomena, da zagotovimo učinkovitost ECF-a, na katerega ne smejo vplivati razvoj na makroekonomski eh, ravni. Treba je zagotoviti ustrezno stabilno strukturo sklada socialni partneri in eh, organizacije civilne družbe mora biti bolje vključene na lokalni in nacionalni ravni. Eh, kohezijska politika bo ključno orodje za Evropsko unijo za doseganje ciljev EU 2020. To se je šele začelo. In že tukaj imamo pomenkljivosti pri določanju ciljev, zato predlagam, da komisija spreme bolj učinkovito politiko, ki bo pomagala premagati težave, ki jih je povzročila finančna kriza in sledeči vrčevalni ukrepi. Zato je treba upoštevati vse reden, ustrezne pogoje, pripravljam tudi glede na predloge, tudi nove amandmaje, veselim se tudi razprave, ki bom vodila jih da kasneje, zdaj pa moram zapustiti za dvorano. Eh, vso srečo eh, pri tem, da boste ulovili eh, vaše letalo in kasneje pa bomo nadaljevali z razpravo na to točko, zdaj pa nazaj k esmi in prejšnji razpravi. Samo nekaj besed k temu, kar je sta povedali gospa Swinburne in tudi ostali glede izvajanja eh, na eh, trgi za mala in srednja podjetja. Trenutno se ukvarjamo z eh, pregledom trga za mala in srednja podjetja. in bomo seveda naše izsledke delili z vami. Imamo pa tudi 15 odstotkov eh, podjetij na trgu malih srednjih podjetij, ki niso mala in srednja podjetja in to moramo tudi rešiti, zato da ne bomo zgrešili ciljev, ki smo si jih eh, zadali, kar zadeva mejne vrednosti za centralne banke, zato da bi eh, bile bistvenega pomena tudi, kar zadeva valute opravi svoje posvetovanje gospodu, se je to povedalo, to je pokazalo, eh, kakšen je vpliv eh, valut na glavne centralne depotne družbe in sodelovali smo tukaj s centralnimi bankami. Dejali ste, da bi to morali upraviti v sodelovanju z centralnimi bankami, vsak tehnični standard pripravljamo v odboru, ki ga sestavljajo pravico člani iz centralnih bank in iz varnostnih nadzornikov, tako da imamo popolno sodelovanje in nadzor nad tem. Zavedamo se, da bomo morali eh, ta prag znižati, če ga bomo obdržali. Mislim, da je najbolj varna možnost, da ohranimo ta prag, da ga znižamo, zato da bi zagotovili, da imamo vključene da imamo boljše vključene eh, akterje kot v prejšnji eh, fazi, ampak eh, končnega besedila še nimamo. Predlog za uporabo stroškov izposojanja pred vstopom na trg je smisel in tudi argumenti v poslancev so smiselni režim nakupom vstopa. To se mi zdi pomemben. In definicija tega, kje se uporablja ta režim Bajina. In to bo ključnega pomena, da bomo videli, ali eh, ureditev na prvi ravni deluje. Eh, prav tako moramo opredeliti stroške za žvižence na trgu. In to bo naša naloga tudi ob eh, pregledu možnosti nekih eh, kazni, sankcij, ki jih bomo sprejeli in eh, junija bomo imeli več zaporočati o tej specifični točki. Hvala lepa, Ebja, zelo na kratko. Hvala lepa za to možnost, da se odzovem na vprašanja. Eh, slišali smo ključno zadevo glede posedovanja EBA in tehničnih standardov EBA. To je povedala gospa Eh, Swinburne, tukaj gre za eh, to dodatno pristojbino. Odgovor, ki vam ga lahko dam, je, da se popolnoma zavedamo zahtevnosti tega vprašanja in posvetovanje postopek, ki je bil izseljen zaradi občutljivosti tega vprašanja in v posvetovanju smo ravno opozarjali na to, da potrebujemo eh, neko dodaten, neki dodatni strošek, dodatno pristojbino, ki bo više od nič. Eh, ne vemo, koliko bo, ampak vsekakor mora biti nad ničlo. Hvala. In še komisija. Hvala lepa. Bom eh, kar kratek nekaj k vsebini gospe Svinbrn in Doc sta omenjali te mejne vrednosti pragove. To je del pristopa Evropske unije za čezmejno nadzor, če se ta debotna družba ponuja čezmejne storitve. Je treba srezno zadeve opredeliti na prvi ravni, kajti dovoljenja morajo priti iz držav, ki izdajo najpomembnejše valute, kaj pa so najpomembnejše valute. Eh, tukaj smo delali na določenem pragu, ampak eh, to je vprašanje kalibracije. 10 odstotkov velja za centralne banke, 5 odstotkov Evropske centralne banke plus mogoče Britanska centralna eh, banka, ne bi vključevala Polske, Švedske ali Danske mogoče bi morali najti neko drugo rešitev, mogoče ta eh, prak ni najboljša pot naprej. Eh, zanima nas, kaj bo ESMA pripravila na to temo. Vsekakor pa eh, pozdravljamo to tesno sodelovanje z parlamentom in z agencijami, kar lahko prepreči neželjene in nenamerne posledice, ki izhajajo iz eh, zakonodaje na prvi ravni. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Gospodu Majorju, pa tako personu, eno parkošu in tako naprej. Tudi vsem predstavnikom komisije. Njihovi prispevki so bili zelo koristni. Verjetno se bomo še vrnili k razpravi o CSDR-u po razpravah v EBA, mogoče v mesecu maju, ko bo prišlo do sprijema ustreznih eh, aktov. Dogovorili se bomo z organizacijo naslednjih sestankov, vsekakor pa se mi zdi pomembno, da smo izvedli eh, to javno izmenjavo mnen, ki je pokazala na mm, sistemski pomen teh eh, organov in tudi pomen ter občutljivost eh, različnih eh, področji urejanja. Zato je bila razprava med bojarsko ekipo in evropskimi funkcionarji zelo koristna. Tako da bi razumeli, zakaj gre, kaj je na kocki in gre za veliko zadev. Komisija je slišala tudi pomisleke predstavnikov parlamenta. Mislim pa, da se vsi eh, želimo stabilno infrastrukturo, infrastrukturo finančnih trgov, nekateri še niso govorili, mogoče ste mm, dobili celo vrsto predlogov lahko jih bomo zbrali še več, na vsak način se bomo še vrnili na razpravo o eh, teh eh, delegiranih aktih in izvedbenih ukrepih. In zdaj se lahko vrnemo na točko, ki smo jo že načeli. Gre za mnenje, kot so samovri, za glede naložbe za delovno mesto in rast, podbojne gospodarske, socialne in teritorijalne kohezije v Uniji. In no, tukaj vidim samo dva poročevalca v senci, Ivana Maletič in Stanislav Vozok. Prosim vas, da svoje poveste v dveh minutah, največ. Ivana, hvala lepa. Ob, eh, Želujem, da gospoda Mavridisa ni tukaj, ker imamo različne poglede na kohezijsko politiko povezano z gospodarskim upravljanjem politika se je spremenila iz investicijske v razvojno politiko, vloga dobrega gospodarskega upravljanja je ključnega pomena za učinkovitost te politike. In to bi morali še posebej podariti v poročilo. Povezava med dobrim gospodarskim upravljanjem in eh, absorpcijo in eh, dobrim izkoriščenjem kohezijske politike je tudi pomembna povezava, ki moramo poštevati v odboru ECON in tudi v odboru REGI. Skupno si moramo prizadevati za okrepitev dobrega gospodarskega upravljanja, kar bi morali napisati tudi v mnenju o poročilu o kohezijski politiki. Morali bi spodbujati strukturne reforme in fiskalno konsolidacijo. Eh, poleg eh, zgodanja investicij. Ne gre samo za eh, investicijsko politiko, ne smemo govoriti samo o investicijah. Uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov bi se morala povečati zato, da bi podprli izvajanje mm, priporočil za države. Strinjamo se z poročevalcem, da je vzpostavitev koherentnega investicijskega okvira zelo pomemben. pomembna. Pomembna vendar pa je to mogoče storiti le z uvedbo pametne fiskalne konsolidacije in strukturnimi reformami. Zato podpiramo dejstvo, da investicijska klausula ne eh, dovoli izključitve izdatkov iz eh, računanja primankljara, kar je v nasprotju z mnenjem poročevalca. Eh, začasna odstopanja in eh, podaljšanje obdobja za fiskalno prilagajanje mora biti upoštevanje, če se uporabljajo sredstva eh, za strukturne reforme in eh, fiskalno konsolidacijo. Fisk ob upoštevanju fiskalne politike in kohezijske politike moramo vključiti tudi pogoje, ki so že vključeni in so že del ureditve. Ne smemo ponovno odpirati razprave o tej zadevi. Morali si bomo prizadevati spodbujanje eh, razprave na visoki politični ravni in uvajanje konkretnih ukrepov, ki bodo učinkoviti in eh, časovni za vključitev ESIF-a in tudi izpolnjevanje makroekonomskih eh, dejavnikov. V tem smislu bomo pripravili tudi predloge sprememb, razpravljali bomo z poročevalcem, tako da bomo eh, zapisali priporočila, ki bodo spodbujala države žalice za boljše izvajanje eh, projektov v okviru koriščenja sredstev kohezijskih skladov in omogoče tudi boljše gospodarsko upravljanje.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 Eh, kratek v mnogih eh, novih državah članicah, ker kohezijska politika predstavlja pomembno temo. Vendar pa imamo težave z pomanjkanjem eh, upravnih zmogljivosti, tako da se določene oblike ne uporabljajo v dovoljšni meri in tudi upravljanje šepa dolgoročno načrtovanje pri kohezijski politiki ne sme biti pod vprašajem, kajti drugače bi zgrešili eh, osnovne cilje kohezijske politike, torej razvoja. V državah članicah, v katerih eh, so se imeli evačevalne ukrepe, je položaj zelo težaven, pa tudi v drugih državah ni prav rožnat. Zato bi se morali osredotočiti na to, da izvajamo ukrepe, ki dejansko lahko pripeljejo eh, do premika na tem področju. in sem prepričan, da kohezijska politika igra pomembno vlogo v gospodarski krizi, ker gre za politiko, ki, katere namen je odpraviti razlike med državami, ki ne izhajajo iz eh, gospodarske krize. In še nekaj. Vemo, da so obdobja za kohezijsko politiko tudi nezdružljiva za obdobje, s katerimi operiramo pri gospodarski politiki. Zato moramo poskrbeti za to, da se eh, na tem področju storijo eh, spremembe, k čemer bom tudi pripravil predloge sprememb. Pripričan sem, da bomo na koncu dobili dober kompromis med vsemi političnimi strankami in. Gospod Urtasun, zadnji. No, moj, moj eh, Prav na kratko, samo da povem, da se nasplošno strinjamo z mnenjem poročevalca. Pripravili pa bomo le nekaj predlogov sprememb, zato da se določene stvari povedo na malo bolj neutralen način, še zlasti glede Junkerjevega načrta, pa tudi eh, predlog spremembe bomo podali zato, da bo zelo jasno naše stališče, eh, da se FCC izključi iz izračuna pri mm, paktu stabilnosti. Imamo pa seveda še nekaj drugih vprašanj, ki jih bomo še postavili in sicer v zvezi z naložbenim načrtom eh, in učinkom Cloud, eh, Cloud Out. Eh, kar se nam zdi zelo pomembno znotraj kohezijske politike. Ampak nasplošno se nam zdi uh, ton in stališče poročevalca um, mm, primern. Hvala. Uh, Zaključili smo s to točko. Rok je jutri, 25. marec, do 12. ure, ampak glede na to, da je časovnica zelo omejena, in da je eh, čas eh, med predstavitvijo eh, in pa rokom za vložitev predlogov sprememb zelo kratek. So bili člani odbora Ekon že obveščeni, da bodo lahko predloge sprememb uložili že ob 8.45 danes in torej rok za vložitev predlogov sprememb bo, se bo iztekel jutri. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda in sicer gre za eh, predloge sprememb eh, glede pregleda okvira za gospodarsko upravljanje, ocena stanja in izzivo. Takoj dajem besedo poročevalki. Prvanž Beresi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot ste povedali, je bilo vloženih 820 eh, predlogov sprememb na poročilo. um, 520 v zvezi s samim poročilom in 300 dodatnih predlogov sprememb. Pripravili smo 44 kompromisnih predlogov. Želela pa bi opozoriti, da čutim, da se bo tu razprava razvila še o številnih točkah. Namreč ob prebiranju amandmajev ugotavljamo, da obstajajo zelo različni pristopi glede konverge in tukaj bo treba neke skupne točke konvergence še ustvariti. Še nekaj bi povedala. Naslov poročila se nanaša na gospodarsko upravljanje, stanje in izzive in Samo da vas spomnim, bi se navezala na vsebino sklepov Evropskega sveta, v katerem eh, se predsednika komisije poziva naj mobilizira skupino štirih predsednikov za razpravo v zvezi s prihodnostjo Evropske gospodarske in monetarne unije. Kakšne pa so težave, ki jih imamo? Prva zadeva diagnozo. In to je vprašanje, s katerim se v svojem delu ukvarjamo kar precej že od začetka našega sklica in sicer ali gospodarsko upravljanje, tako kot si ga je zastavila centralna banka, um, kaže določene premike, uh, kot je to predsednik povedal še včeraj predsednik centralne banke v zvezi z sproščanjem, kjer se ohranja prak v višini dveh odstotkov, zaradi česar je predsednik komisije tudi zagnal ta naložbeni načrt, zato da bi se z njim um, kompenzirala odsotnost nara, naložb v celotni Evropski uniji. Pri tem seveda v številnih državah eh, članicah ugotavljamo zelo visoko stopnjo brezposelnosti, še zlasti med mladimi in sprašujemo se, ali je to rezultat slabega oziroma ne upoštevanja predpisov ali rezultat nepopolnosti teh predpisov oziroma pristopa na ravni gospodarskega upravljanja. In v zvezi s tem se do sedaj politične skupine še niso sporazumele in to seveda pogojuje tudi vse ostale predloge. Kar pa zadeva sporočilo komisije v zvezi s eh, prožnostjo, ki jo predvideva pakt, ugotavljamo iste razlike v pristopih. In še kar veliko razpoložljivost, da bi skušali ugotoviti, kaj se dogaja na preventivni ravni in kaj na korektivni ravni pakta. Um, seveda je zelo težko tu poenostaviti stvari za tiste države, ki so na ravni korektivnih ukrepov, ampak vsekakor, če bi situacijo lahko uravnotežili, bi morali tu upoštevati tudi proklitične kriterije, zaradi katerih pa je eh, otežena pot za tiste države, na katere se nanaša korektivni del pakta. Nekaj, kar me pa zelo skrbi in kar bi lahko bilo bolj konkretno izraženo v besedilu pa zadeva uvodno izjavo B in odstavek številka 16. In sicer gre za vprašanje, ki se ponavlja prav toliko časa, kolikor obstaja evrsko območje. In sicer ali zmoremo zagotoviti delovanje neke oblike kolektivne inteligence, zato da bi lahko eh, jasno opredelili možen ali nemožen manevrski prostor držav članic na začetku proračunskega ciklusa naj se navežem pri tem na nekaj stvari, ki jih je povedal včeraj predsednik centra, Evropske centralne banke, še zlasti v odgovoru na moje vprašanje v zvezi z nekim nekdanjim nagovorom, v katerem je govoril o lastnih izkušnjah eh, na področju denarnega, monetarnega sebra, povedal je namreč, da je slednji najprej deloval na dokaj strogih pravilih, preden eh, je bil ustanovljen Evropski monetarni inštitut in Evropska centralna banka in da ta monetarna politika je lahko močna samo, če temelji na močnih institucijah ne pa zgolj na slepem upoštevanju pravil. Seveda je pri določenih ukrepih pod vprašanjem stopnja zaupanja, če uporabim ta eufemizem med državami članicami. E, treba je pomisliti na te predpise kot predpogoj za zagon delovanja evrskega območja. Ampak na nek način, če se omejimo na samo uporabo teh pravil, ne bomo mogli iziti iz te slepe ulice, v kateri smo se znašli in zato moramo vsi tukaj uložiti svoja prizadevanja in upoštevati tudi to idejo o nekem globalnem pristopu do evrskega območja ter proračunskega pristopa, celovitega proračunskega pristopa za evrsko območje, ki bi moral biti vzpostavljen a priori, tako kot to počno Združene države Amerike v lastni proračunski politiki, tako kot to počne vsaka suverena država članica pri organizaciji lastnih proračunskih zmožnosti. Torej, to bi morali upoštevati tudi pri, uh, v našem evrskem območju. Uh, Težave imamo tudi glede delovanja postopka za um, makroekonomsko um, uravnavo. Namreč kam vodi ta postopek? Komisija uporablja ta postopek zato, da državam ki imajo primankljaj, usiljuje te proračunske popravke, kar, v čemer se potem razlikujejo od držav s presežkom in tukaj imamo kar precej točk, ki bi bile zelo koristne za obravnavo v parlamentu. Četrta točka. Vidim, da imamo tukaj še kar precej možnosti za razpravo, pa zadeva strukturne reforme. Namreč, če eh, določene države članice varuje evro oziroma jih je varoval, eh, še preden so začele izvajati strukturne reforme, je treba povedati, da je vendarle vsaka država članica primorana izvajati te strukturne reforme. Postavlja pa se vprašanje, katere, eh, s kakšnim tempom in s kakšno na podlagi kakšne demokratične legitimnosti. In zdaj, če si mislimo, da je recept trojke v uh, Grčiji uspeh, smo gotovo pri tem v slepi ulici, iz katere bomo morali najti izhod. In to sem tudi poudarila v nekaterih kompromisnih predlogih, da si želimo pristop, ki bi bil bolj vključujoč, ki bi omogočil, da bi države članice bile bolj zmožne izvajati strukturne reforme z namenom, da zmanjšujejo svoj proračunski primankljaj in oblikujejo bolj izdelane eh, ekonomske pristope, zato da bi vsaka država članica sama lahko bolje prispevala k ciljem unije naprimer tudi zato, da bi se podpiral eh, primeren okoljski prehod, naložbe dolgoročne, mm, odgovor na demografske izzive in tako naprej. In še zadnje točke se navezujejo na zadnji del poročila, v katerem obravnavamo eh, izzive, ki so pred nami v prihodnosti, kot to je to zapisano tudi v naslovu poročila. Zdaj, jaz ne bi želela pomesti z vsemi dogovori oziroma razpravami, ki še potekajo, ampak želela bi izpostaviti štiri uh, točke, pri katerih mora razprava še napredovati. Prva zadeva predlog, ki se je oblikoval znotraj odbora za ustavne zadeve in ki ga jaz ne podpiram in ki ga številni ne podpirajo in namreč gre za to, da naj bi 126. člen pogodbe, ki onemogoča tožbo na Evropsko sodišče, spremenili zato, da bi takšna tožba bila možna. Med argumenti v podporo temu pristopu smo slišali, da naj bi države, ki so bile žrtve pretiranega delovanja trojke, na tak način lahko zahtevale pravico na sodišču. Iskreno povedano, kot zakonodajalec ne bi mogla biti zadovoljna s tako situacijo. Če povzamnem to, kar stoji za takšnim pristopom, To pomeni, da se odrekamo gospodarskemu upravljanju, da se odrekamo pravilom, ki omogočajo boljše delovanje eh, in upoštevanje predpisov na področju socialne pravičnosti in tako naprej in bi omogočili delovanje sodnikov na najslabšem področju in to je eh, gospodarska politika. In ravno zaradi tega so pripravljalci Maastrichtske pogodbe pripravili tako določbo, ki je, mislim, mi ne bi smeli spreminjati. Seveda bi sodišče morda lahko obsodilo trojko, vendar pa iskreno povedano, vidimo tudi številne uh, mehanizme, uh, pri katerih bi eh, sodišče lahko obsodilo tudi druge ukrepe, ki bi jih države članice sprijele z namenom boljšega gospodarskega upravljanja. In še nekaj naj dodam. Vprašanje pravil, predpisov je zelo pomembno v našem pravnem sistemu in istočasno nam tudi trenutne izkušnje z delovanjem evrskega območja kažejo, da moramo mi preseči to idejo, da je edino predpis neko pravilo tisto, kar lahko zagotovi zadovoljivo delovanje eh, evrskega območja za vse. Druga točka pa zadeva vprašanje, ali je treba predvideti in se zauzeti za nek mehanizem, eh, ki bi ga lahko uporabili v primeru neizpolnjevanja obveznosti se strani držav članic. Tukaj smo dobili nekaj predlogov, ki jih ne nameravam sprejeti. Tretja težava pa je zadeva socialno razsežnost eh, gospodarske in denarne unije in tukaj bi se želela ponovno navezati na besede eh, eh Jean-Claude Junckerja. Mislim, da je njegov pristop do te bodoče etape gospodarske in denarne unije takšen, da mu moramo prisluhniti. In ko govori o prihodnosti te unije, omenja vedno dve točki. In prvič, pod men um, proračunske zmogljivosti eh, tega območja ter njegova socialna razsežnost. In mislim, da bi morali pri teh dveh točkah vendarle oblikovati kompromise, ki bi bili eh, na uh, višini našega prepričanja o tem, da je treba poglobiti gospodarsko in denarno unijo. Glede proračunske uh, zmogljivosti naj povem, da številni poročevalci v senci in tudi drugi pravijo, da nas tu bremeni to, kar se je dogajalo v preteklosti, poročilo Tyson in druga poročila ter poročilo štirih predsednikov dejansko ponujajo podlago za nadaljevanje naših razprav. Ampak, če uh, si pogledamo eh, To, kar ta tri besedila pravijo o proračunski zmogljivosti, in to vam lahko tudi razdelim, ta poročila predvidevajo potrebe, ki bi jih imela prava denarna in gospodarska unija. In mislim, da bi na tej podlagi lahko mm, se malo potrudila in pripravila kompromis tudi v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Prvanš, Ester Delanke v imenu skupine ILS. E Najlepša hvala in hvala tudi poročevalki za to predstavitev in osvetlitev vprašanj, eh, ki jih bomo morali eh, še rešiti. Jaz eh, sem že večkrat omenila, da moramo več pozornosti in pa časa v kompromisnih predlogih sprememb posvetiti okviru, za eh, katerega smo se tako zelo borili v prejšnjem mandatu. Ta okvir se je eh, katastrofalno izvajal v številnih državah članicah in o tem moramo govoriti. To ne more enostavno izginiti z obličja zemlje. Eh, poročilo z naslovom pregled mora seveda vsebovati podrobne statistične podatke iz eh, preteklosti. Eh, hkrati pa eh, se moramo zavedati tudi, da je v tem naslovu tudi besedica izzivi in zato moramo tudi narediti analizo. Dan po Dragijevem obisku je vsakdo našel nekaj v njegovi predstavitvi, kar mu je bilo všeč in zdaj se medsebojno bojujemo zaradi tega. Naj k temu dodam še naslednje. Ne deluje povezava med trenutnim okvirom in potrebno se je vprašati, zakaj ne deluje in med prihodnim eh, okvirom za gospodarsko upravljanje. In eh, Dragi je jasno dejal, Če želimo narediti naslednji korak na poti k okviru za gospodarsko upravljanje, potrebujemo zaupanje. In če ne izvajamo trenutnih eh, pravil, eh, zaupanja ne krepimo. Torej obstaja povezava med tem, kar se je zgodilo v preteklosti in med trenutnim okvirom. Vsem skupaj pa je povezano tudi eh, to, kar bomo storili v prihodnosti. Zato ne moremo enostavno pomesti pomembnih točk pod preprogo. Recimo, fiskalne zmogljivosti eh, Evropske unije. Ne želimo unijo prenosov. Ponovno se sklicujem na Dragija. Ne moremo ustvariti unije prenosa, v kateri eh, bodo določene države članice zmeraj upnice in druge države članice. Eh, zmeraj ehm, dožnice. Zatem eh, bi eh, načeli same temelje Evropske monetarne unije in mislim, da bi s tem šli po zelo nevarni poti. Naslednja točka je premali poudarek, ki ga to poročilo daje nizki inflaciji medtem ko je Evropska centralna banka govorila o 1,7 odstotka, 1,8 odstotka, torej o tem se bo potrebno še pogovarjati. Ampak to e, je pravzaprav preprosto vprašanje v primerjavi z drugimi. Kar pa zadeva prožnost, smo bili v skupini ELS predvsej zadovoljni z e, pojasnilom, ki ga je dala Evropska komisija. Uh, menimo, da je povsem normalno, da imamo uh, popravni in pa korektivni element uh, v uh, tem okviru, uh, In logično je, da ko govorimo o prožnosti in ko govorimo o vlaganjih, razlikujemo eh, med eh, tema dvema vidikoma. Potem pa vprašanje izredne situacije. Koliko časa bi morali nameniti temu, da se stavimo seznam možnih izrednih situacij? In tisto, kar se najbrž ne bo zgodilo, ne sme biti na tem seznamu. Torej, natančno moramo določiti, kdo bo tisti, ki eh, bo odločil, ali je določena situacija res izredna situacija ali ne. Ko govorimo o izčrpnem seznamu, pa si moramo zastaviti vprašanje, ali eh, je to res vredno našega časa, kajti nihče ne more napovedovati prihodnosti. Vprašanje obdavčevanja. Vsekakor o obdavčevanju bomo morali govoriti, o davčni politiki. In s tem se bo ukvarjal tudi eh, posebni odbor za obdavčevanje. Ali je davčna unija četrti steber Evropske monetarne unije? Mislim, da ne. Če si vse skupaj ogledamo z pravnega vidika, če si ogledamo vse skupaj z vidika pogodb, lahko kmalo ugotovimo, da brez spremembe pogodb eh, ta unija nikoli ne bo močna. Torej, o tem moramo razpravljati, ampak kar zadeva četrti stebr, eh, glede tega imam določene dvome. Eh, Makrogospodarsko neravnotežje in postopki za ugotavljanje makrogospodarskega neravnotežja, mislim, da se moramo hitro odzvati. Eh, bolje se odzvati prej kot pozneje, torej o tem smo se pripravljeni pogovarjati. Kot instrument pa menimo, da bi eh, lahko eh, bilo eh, to ugotavljanje makrogospodarskega ravnotežja koristno. Potem pa še k odgovornosti. Poskrbeti moramo za vzpostavitev ravnotežja v poročilu v kompromisnih predlogih sprememb, kajti da okrepiti moramo odgovornost nacionalnih parlamentov. Poleg tega pa moramo izboljšati eh, tudi vključitev Evropskega parlamenta, ko govorimo o temeljnih eh, vidikih. o temeljnih vidikih eh, tega okvira. Okrepiti moramo tudi vlogo Evropske unije, vidim, da poročevalka eh, prikimava, hkrati pa se moramo upreti tudi na neodvisne analize. Določene skupine, eh, tudi moje, so predlagali, da ukrepimo vlogo analitikov. In še zadnja točka, države moramo obravnavati enakopravno, nobena država eh, ne sme eh, veljati za preveliko, da bi propadla, torej ne smemo uporabljati načela too big to fail. Države moramo obravnavati kot enakopravne. Najlepša hvala. Zgolj pripomba, namreč podali ste pomembno mnenje, mnenje glede unije prenosa. E, imamo e, neke vrste fiskalno unijo, ki omogoča e, določeno stopnjo prenosa. Torej, to ni element, ki ga ne bi predvideli kot možnost. razpravljamo lahko o naravi tega instrumenta, ampak ne bi rekel, da eh, Evropska unija ni predvidela to vrstnega instrumenta. No, gospod predsednik, če že govorite o podrobnostih, potem naj tudi odgovorim. Ja, um, seveda, eh, proračun, ki znaša manj kot en odstotek brutodružbenega proizvoda, je temu namenjen. Ja, in, uh, jaz to tudi zagovarjam in to zagovarjam v uh, državi, uh, iz katere prihajam. Kaj ti, če tega eh, ne bomo dovolili, potem Unija ne bo delovala. Ampak fiskalna sposobnost Evropske unije, če izuzamemo evropski proračun in če želimo uh, proticiklično politiko, potem potrebujemo vsaj 10 odstotkov bruto družbenega proizvoda. Trenutno znaša eh, ta odstotek le en odstotek, torej potrebujemo desetkrat več sredstev. No, of... Ja, no, jaz sem sodeloval pri pripravi stališča z gospod Tyson. Eh, Evropski parlament je zelo jasno povedal, da mora biti vse skupaj znotraj proračuna Evropske unije. Nismo govorili o desetih odstotkih v poročilu Tyson, ne govorimo o desetih odstotkih, držimo se Evropskega proračuna. O tem smo se dogovorili v prejšnjem sklicu, ampak dobro. Michael Teurer, ajde ne, Bernd Lücke. Ja, prav imate, jaz sem se zmotil. Najlepša hvala, najlepša hvala poročevalki in pa poročevalcem v senci. Veliko je predlogov sprememb, eh, kar tudi eh, kaže, da je to zelo zapleteno eh, poročilo. Glede na to, kar sem se naučil iz predlogu sprememb, bi rad nakratko spregovoril o uniji eh, prenosov. Eh, to je tema, ki je že bila eh, nakratko naslovljena. Gre za koncept, ki naj bi deloval v okviru evropskega proračuna, ampak temelj te unije prenosa je tudi, da bi imeli jasno določene kriterije Eh, kar zadeva sklade, kot je sklad za eh, regionalni razvoj, socialni sklad in tako naprej. Tu eh, naj bi šlo za spoštovanje tudi socialnega varstva v državah članicah tukaj pa govorimo o uniji eh, prenosov, eh, ki naj bi eh, temeljila na povsem napačnih kriterijih. Država, ki je delovala najbolj neodgovorno, naj bi glede na to načelo pridobila največ sredstev in ta pristop je sam po sebi napačen. No, to pa me že vodi k poročilu. Povsem se strinjam z kritiko Ester Delange in sicer, da prvi eh, del eh, poročila, pregled eh, stanja, namreč poročilo je sestavljeno iz dveh delov, iz pregleda stanja in pa izzivov, da je ta prvi del razmeroma neutemeljen. Nimamo analize dogodkov zadnjih 50 let. Tukaj ne gre le za dvojček in šestorček, ampak za eh, gospodarsko upravljanje nasplošno, ki smo ga uvedli z zelo preprostimi pravili, eh, z maksimalno 3 odstotno inflacijo, z eh, maksimalno 60 odstotno zadolženostjo in tako naprej. Iz tega se je sedaj razvil sistem, Eh, in eh, ta sistem moramo sedaj analizirati, ampak trenutno pregled stanja tega sistema v poročilu manjka. v nasprotnem primeru bi s pregledom stanja in uh, z analizo prišli do zaključkov glede tega, kaj v tem sistemu deluje, je delovalo in uh, kateri so tisti elementi, uh, ki niso bili uspešni oziroma učinkoviti. Torej, to bo potrebno še storiti. No, v drugem delu poročila pa govorimo o izzivih, izzivih za gospodarsko upravljanje. Pri tem bi rad poudaril, da moramo res govoriti o sistemskem gospodarskem upravljanju v evroobmočju oziroma morda celo v Evropski uniji. Na noben način pa ne smemo govoriti zgolj o kriznem upravljanju. Skoraj da vse, kar sem prebral v poročilu, se nanaša na tako imenovani krizni management. Gre torej za izredno uporabo pravil. V težavni gospodarski situaciji, v kateri se trenutno nahajamo v Evropski uniji. Ampak eh, ta izredna uporaba pravil pravzaprav po definiciji pomeni, da pravila uporabljamo na drugačen način, kot je bilo to prvotno predvideno in torej zatem odstopamo od pravil. Praviloma pa, pravila pa načeloma sprejemamo zato, da jim sledimo, ne zato, da o njih razpravljamo. Zaradi tega me pri tem poročilu precej moti, pa tudi pri kompromisih, da se vedno znova govori o temah, o katerih bi morali na dolgo in široko razpravljati, eh, govorimo o vključevanju. In pri tem eh, in podobnih eh, izrazih in pri tem gre zgolj za eufemizme. Skušamo najti opravičila za to, zakaj, zakaj ne uporabljamo pravil, ki smo jih sprejeli. Tista rešitev, s katero so običajno zadovoljni vsi, je tudi tista rešitev, ki nas največ stane. Zato se ne strinjam z eh, to usmeritvijo poročila, da eh, sproži velike razprave, ki bi vključevale vse deležnike čeprav se povsem strinjam, kot je dejala tudi Ester Delange, da je potrebno eh, ta pojem odgovornosti lastništva okrepiti. Evropski eh, nacionalni parlamenti se morajo v večji meri identificirati z eh, tem okvirom. Kritika je torej ta, da gre tukaj za mešanje pravil kriznega menedžmenta z pravili eh, evropskega gospodarskega upravljanja. Pravila ne morejo imeti nobene vrednosti, če že sedaj napovemo, da, bo, da jih bomo v primeru krize eh, spremenili in prilagodili. V poročilu se mi zdi eh, nezadovoljivo tudi to, da se zelo pogosto pojavljajo ubeseditve, ki pravijo, Evropska komisija eh, mora izboljšati svoj način delovanja. In zdi se mi, da je to nepravična kritika. Eh, če rečeš zgolj nekaj je potrebno izboljšati, ne, pa, ne poveš pa, kako bi lahko to izboljšali. Najprej je potrebno identificirati napake. Potrebno se je vprašati, ali so to napake Evropske komisije, Evropskega sveta ali pa evroobmočja ali pa so to uh, napake, ki so se zgodile v, Evro, uh, v nacionalnih parlamentih. Neustrezno je reči, vse je potrebno izboljšati, ne da bi natančno določili, kje so korenine problema. Kajti potem eh, izboljšav pravzaprav ne moremo pričakovati. Če tudi je ta navedba, da je potrebno zadeve izboljšati upravičena, se mi ne zdi na pravičen način Eh, kako je ta ubeseditev vključena v to poročilo. In potem izredno pravilo za eh, izredne, eh, za izredne situacije. Imeli naj bi poseben organ na evropski ravni in pa izredna pravila v okviru šestorčka in uh, dvojčka, uh, šlo naj bi za minimalne plače in tako naprej. To ni tisto, kar bi moralo biti zapisano v tem uh, poročilu in moje mnenje glede tega je izjemno negativno. Harmonizacija davkov oziroma že sama ideja da bi lahko davke oziroma davčne sisteme harmonizirali, se mi zdi utopično, kajti tukaj gre za javne storitve. Kajti javne storitve se v posameznih državah članicah financirajo na različne načine in zaradi tega je tudi obdavčevanje teh storitev različno v posameznih državah članicah, torej je pristop, ki zahteva harmonizacijo davčnih sistemov, že sam po sebi neustrezen. Kar manjka v tem poročilu je tudi eh, klauzula o eh, nereševanju, no bail klauzula. Ker smo eh, pomagali določenim državam nasprotju za členom 125, smo sedaj v težavah v Evropski uniji. Cilj gospodarskega obdavčevanja mora biti ta, da države članice nekega dne ponovno enakopravno prevzamejo odgovornost. Tako, da bi lahko ponovno spoštovali člen 125. Rad bi se izpostavil še dve pozitivni točki. V predlogih sprememb se pogosteje kot eh, v preteklosti govori o vzdržnosti dolgov. Eh, to, eh, tega ni bilo v prvotnem osnutku poročila in to se mi zdi zelo pomembna točka, vzdržnost dolgov. Če sem vas prav razumel, gospa Beres, in bil sem zelo presenečen, da želite pravila v primeru, da bi določena država članica bankrotirala. Eh, ne, potrebujemo ustrezna pravila eh, za postopek eh, nesolventnosti. Zdaj se smejite, mogoče sem vas narobe razumel zaradi tolmačenja, ampak. Ja, eh, manjkajo nam eh, pravila eh, za urejen stečaj oziroma postopek nesolventnosti določene države. Nikakor pa ne potrebujemo izrednih pravil za stečaj. Ja, danke, for... Gospod Stoerer, hvala lepa. Gospod predsednik, drage kolegice in kolegi, najprej bi se rad zahvalil poročevalki Beres in pa poročevalcem v Senci pred seboj imamo poročilo, ki eh, zelo jasno nosi podpis eh, socialno-demokratske poročevalke in eh, to ni očitek. Vsak kolega se zadeve loti z vidika svoje politične perspektive. Ne bom govoril o tem, kar je dejala že Ester Delange in zatem je nadaljeval tudi kolega Ljuke ampak eh, bi se rad eh, navezal na temeljne točke z vidika skupine Alde. Po našem mnenju, in to smo dejali že pri prvi izmenjavi mnen, je najpomembnejše v tem okviru, da se opremo na eh, dobro opravljeno delo Evropskega parlamenta v preteklem sklicu. Imeli smo posebni odbor, eh, ki eh, se je pod predsedstvom našega kolega Wolfa Klinca ukvarjal eh, z gospodarsko krizo v evroobmočju in ki je odboru Ekon in parlamentu podal predloge glede tega, kako bi se lahko v prihodnosti kar najbolje odzvali na podobne situacije. Gre za politično politično strukturo uh, Evropske unije, ki uh, jo je potrebno prilagoditi zaradi tega, da v prihodnosti ne bi bili tako izpostavljeni uh, eh, to vrstnim krizam. Tukaj gre seveda tudi za povezavo z dvojčkom in šestorčkom. Celo vrsto ukrepov imamo in uh, to je delala že kolegica Delange ki so vključeni eh, tako v preventivni, kakor tudi korektivni del eh, direktive. Predviden eh, je tudi eh, pregled stanja in eh, na tem gradi tudi to eh, poročilo. Pri tem je potrebno upoštevati tudi, da je razmeroma malo časa, da je zelo malo časa preteklo od sprejemati zakonodaje, zaradi tega je težko govoriti o rezultatih oziroma o učinkih. Če bi izhajali iz eh, znanstvenega vidika, potem bi morali priznati, da potrebujejo novele zakona eh, določeno obdobje, da bi lahko empirično preverili, ali so te novele dosegle tudi Eh, konkreten rezultat ali ne. In mi smo mnenja, da je eh, ta eh, čas, ki je pretekel od sprijema novel, prekratek, da bi lahko govorili o učinkovitosti, recimo, ko govorimo o dvojčku ali pa šestočku. Če se osredotočimo na posamezne države, ki so bile najbolj prizadete v krizi, na ukrepe, ki so bili sprejemi, sprejeti, eh, podali smo tudi določene predloge sprememb, potem lahko ugotovimo, da eh, so v posameznih državah bili doseženi zelo dobri rezultati, eh, kar je seveda že povezano z spremembo gospodarskega upravljanja na evropski ravni. Predlog spremembe nam eh, je omogočil, da opozorimo na to, eh, da je povprečna nova zadolženost v državah članicah upadla in eh, sicer znatno upadla. In to pomeni, da smo dosegli zaželeni učinek in zmanjšali prekomerno zadolženost držav članic oziroma jo vsaj upočasnili. V pregledu stanja bi morali to še v veliko večji meri povdariti. Drugo vprašanje pa se nanaša na eh, celoten dogovor. V politični razpravi eh, slišimo predvsem, da se je Evropska unija z svojimi ukrepi eh, v evroobmočju odločila za, za ostrovanje eh, socialne, socialnih razmer v državah članicah, poslabšala naj bi eh, socialne razmere v državah članicah. Sli, strinjamo se s trditvijo, da je evropski sistem vodil v, v varčevalno politiko, s tem so se zaustrile socialne razmere, ampak eh, pri tem smo pozabili, eh, kaj je pravzaprav vzrok in kaj je posledica. Mislim, da je ta eh, predstavitev nekoliko napačna. Zasnova monetarne unije ni bila načeta, ampak smo skušali poskrbeti za učinkovitost monetarne unije. In tukaj se spet vračam k ulogi Evropske centralne banke. Plenarna razprava um, v prisotnosti e, Marija Dragija je zašla v nevarne vode, kajti kolegi z desnice in levice so množično napadli neodvisnost Evropske centralne banke. In to se mi je zdela izjemno neravna, nevarna tendenca. Zakaj je Evropska centralna banka neodvisna? V Maastrichtski pogodbi je to zapisano. In če bi danes trdili, da Evropska centralna banka nima demokratičnega mandata, predsednik eh, prekinja govorca in pravi, da naj eh, počasi zaključi s prispevkom. Nisem govoril dlje kot eh, drugi kolegi in želim toliko časa, kot so ga dobili moji kolegi iz sicer večjih uh, skupin pred menoj. Saj še štiri minute imam. No, mogoče bi se lahko dogovorili o pravilih, ki bodo veljala za vse. Nisem vas prosil, da prekinite. Prosim sem vas le, da počasi pridete k zaključku, tako da bodo tudi drugi imeli priložnost spregovoriti. Tolmači nas bodo zaposlili čez 10 minut. To vprašanje je potrebno razjasniti. Določiti moramo čas za govor, vnaprej torej. No, kakorkoli že. Zauzel bi se za to, da zagotovimo neodvisnost Evropske centralne banke. Ta neodvisnost je eh, verodostojno določena in če bi eh, sedaj eh, dejali, da naj bi bila Evropska centralna banka pod eh, vodstvom eh, političnega oziroma pod eh, krmilom političnega upravljanja, potem eh, bi. Eh, bilo to nesprejemljivo, kajti Evropska monetarna unija se, mora ravna, se ne more ravnati po tistih državah, ki so v preteklosti delovale eh, razmeroma prožno, eh, ampak eh, po eh, vzoru nizozemske ali pa Nemčije, kjer je bil okvir predvsej strogo zastavljen. In na tem temelji tudi evropski bančni sistem. Številne države članice so se zadolževale v tujih eh, valutah. Monetarna politika torej ni pod nadzorom eh, držav članic in eh, posamezne države članice smo pozvali, da naj se odgovorno obnašajo o obravnanju z skupno valuto. Ampak določene države članice tega ne spoštujejo, zato si moramo zastaviti vprašanje, kako bi lahko to v, pre, v prihodnosti preprečili. In ravno zato gre pri paktu stabilnosti in rasti. V skupini ALDE si želimo predvsem, da bi ta ustroj v prihodnosti deloval poleg strožjih pravil potrebujemo tudi določene elemente makroekonomske stabilizacije. Po našem mnenju ni potrebna popolna harmonizacija oziroma popolna centralizacija, ampak smo mnenja, da potrebujemo določena dopolnila pogodb, kot se je sedaj zgodilo v primeru pakta stabilnosti in rasti. Na ta način bomo lahko okrepili konkurenčnost, ki eh, je v rokah eh, držav članic. Zatem bom zaključil, ampak eh, predsednika prosim, da v prihodnosti pri tako pomembni temi zagotovimo enakopravnost vseh poslanskih skupin. Najlepša hvala. Hvala lepa. Marisa Matijas. Obrigada, eh, Roberto. Hvala, Roberto. Poskušala bom povedati svoje na kratko. In skušala bom uh, upoštevati to, da bodo imeli tudi drugi kolegi možnost govoriti in da bodo tolmači lahko šli na kosilo. No, kar zadeva to poročilo, mislim, da nam je dokaj jasno, zakaj gre pri tem eh, obstoječem zakonodajnem okviru za gospodarsko upravljanje, ki smo ga sprijeli v parlamentu. In glede na to, da se ne strinjam s tem, kar je bilo povedano pred menoj, bi želela povedati, da me plaši to, da naj bi zdaj pregledali dvojček, šesterček, eh, in e, kolegi, ki so govorili pred menoj, bi želeli pregledati vse, namesto da bi se lotili nalog, ki so res naše. Mislim, da pa vendarle imamo dovolj rezultatov, da pripravimo oceno tega, kar imamo. In predvsem tri so smeri, v katerih moramo uh, delati in upoštevati te tri točke. Prvič, da uh, gospodarsko upravljanje ne deluje zaradi tega, ker pravila, ki jih imamo na voljo, niso zadostna in zato bi morali biti bolj striktni pri upoštevanju in eh, uporabi pravil. Drugič, da je treba skušati analizirati, kakšen učinek imajo ti zakonodajni svežni, še zlasti na področju večje prožnosti pravil kaj pa pomeni eh, hkrati um, neupoštevanje pravil, ki jih imamo. No, ampak kakorkoli že, jasno je, da si želimo doseči rezultate in mi, če želimo pripraviti analizo, jo moramo pripraviti na podlagi rezultatov in analize učinka, ki obstajajo. Uh, na ta način bomo lahko razumeli, kakšen je dejanski učinek teh ukrepov na kratki rok. In e, zato bi se navezala na to, kar je povedala poročevalka. Bolj se lahko strinjamo s prvim delom kot z drugim, tam, ko se govori nasplošno o gospodarski politiki, o demokratičnih načeljih in tako naprej tukaj ugotavljamo tudi nek pozitiven naboj v besedilu, kjer je zapisano tudi, da je bil dolg uh, prevzet v želji, da bi rešili situacijo. Um, sama sem sicer pripričana, da bi lahko ta učinek precej omilili. Vseeno pa mislim, da bi bilo treba poročilo okrepiti pri delu, kjer se govori o izzivih gospodarskega upravljanja ter o tem, kako doseči nek boljši kompromis in hkrati upoštevati posledice tega dela, ki je pred nami. Namreč vsi skušamo ugotoviti in upoštevati katastrofalne rezultate posedovanja trojke, ki smo jim priča. Seveda želimo biti optimistični glede prihodnosti gospodarskega upravljanja v Evropi, še zlasti, ko skušamo pripraviti neko oceno delovanja inštitucij, ki so svoje ocene že podali, še zlasti glede mednarodnega denarnega sklada in tako naprej. Zavračam pa stališče kolegov, ki pravijo, da naj bi se par, Evropski parlament eh, um, ogradil od stališč v zvezi z gospodarskimi usmeritvami in stališči v zvezi z gospodarskim upravljanjem. Ampak mi smo tukaj ravno zato, da pripravimo neke politična stališča in da predlagamo politične rešitve. Nismo tukaj samo zato, da bi analizirali postopkovne vidike. In zato pri tem razlikovanju med politično analizo in strokovno analizo in tako naprej ne vidim nekega smisla in se s tem ne morem uh, strinjati. Tako da um, nasplošno se strinjam s poročevalko, tako kot je predstavila svojo delo in to kljub uh, razlikam načelnim v naših stališčih do uh, te teme. V tem svežnju smo imeli marsikatere predloge, zakonodajne predloge, ki jih je zdaj treba analizirati, analizirati njihov učinek in od teh rezultatov veliko pričakujemo. Hvala lepa. Ernest Urtason, hvala. Tudi jaz bi se želel zahvaliti poročevalki za delo, ki ga je opravila. <clears throat> Pri tej temi, ki je zelo težka. E, predvsem zato, ker so stališča različnih političnih skupin zelo e, različna in zelo težko je vse to uskladiti. E, zato mislim, da je predvsem v drugem delu kompromisnih predlogov, ki jih je pripravila poročevalka, kar predvsej zanimivih elementov in še zlasti, kar zadeva socialni vidik gospodarskega upravljanja v zvezi z brezposobnostjo in tako naprej, pripravila kar precej dobrih predlogov. In zato mislim, da e, to gotovo ponuja izhodišča za prihodnost, v, ki bi jo morali predvideti za evrsko območje. E, vsi vemo, da e, denarna in gospodarska unija takšna, kot je v prihodnosti, ne bo mogla delovati, če ne bomo vzpostavili mehanizmov, ki bodo upoštevali trenutno stanje. In v zadnjem letu smo že ugotovili, da unija za prenose ne more eh, delovati, da lahko deluje samo, če se še bolj zadolžujemo in tako smo se znašli v nekem začaranem krogu, ki nas ni vodil nikamor tako da eh, v zadnjih letih smo že ugotovili, eh, da delovanje Evropske denarne gospodarske unije kaže, da je ta slabo zastavljena in zato moramo zdaj na evropski ravni podati nek močan signal, ehm, da je treba to spremeniti in popraviti, če želimo, da sploh deluje. Glede tega mislim, da se obstaja kar precej strinjanja, celo v različnih šolah ekonomske teorije. Toliko glede tistega dela poročila, ki se ukvarja predvsem z vprašanjem prihodnosti in perspektiv evrskega območja. Seveda, najbolj zapleteni del poročila pa zadeva oceno eh, tega, kar se je zgodilo s predpisi in trenutno veljavnih predpisov. E, seveda se lahko strinjam s tem, da zapišemo, da se predpisi niso na pravilen način uporabljali, ampak naši skupini ni jasno, posem jasno, kaj to pomeni. Nekateri predpisi enostavno so bili takšni, da jih je bilo nemogoče e, izvajati, niso omogočili um, prociklične politike. In tudi to morate priznati, da so se vedno takšne ugotovitve podajale naknadno. Eh, vedno smo naknadno uporabljali neke ugotovitve eh, o slabem delovanju sistema, namesto da bi sistem unaprej primerno pripravili. Torej, predpisi eh, niso delovali zato, ker so self-defeating, samouničujoči in ker niso mogli pripeljati do znižanja eh, previsokih stopenj primankljajev. In zato z vidika naše politične skupine ne e, striktno ustrajanje pri obstoječih pravilih, ne e, analiza nedelovanja teh pravil ni e, prava pot. E, To bi namreč pomenilo pregled trenutnih predpisov in to je gotovo možna pot, vendar pa se pri tem seveda sprašujemo, kaj je s to kontraciklično politiko, ali je EFSI tudi del te politike ali ne. Ne vem, ampak z vidika moje politične skupine je bistveno zelo kritično pristopiti, pristopiti k tej temi in pripraviti zelo kritično analizo tega, kar je delovalo in kar ni. Um, glede teh točk smo mi morda bolj kritični kot je poročevalka in smo se pripravljeni z njo o tem pogovoriti. Potem, naprimer, učinek teh ukrepov, ki je povzročil deflacijo in recesijo, je dejansko katastrofalen in ob tem ne smemo pozabiti tudi na zelo negativen socialni učinek številnih ukrepov. Ti ukrepi so gotovo preprečili prenovo in ponovno oživitev gospodarstva. Ampak dve točki se mi tukaj zdita zelo zanimivi. Prva, v okviru MIPA, macroeconomic imbalances procedures. Tukaj se eh, postopki nanašajo predvsem na države z pretiranimi primankljaji in ne zadevajo tistih z presežki. Mislim, da bi morali. Uh, tukaj vendarle zagotoviti neko večje ravnotežje. Zeleni se zato že dolgo zauzemamo za kazalnike, ki bi bili bolj učinkoviti. In ravno tako za kazalnike, ki bi bolj učinkovito um, prikazali učinek naložb. No, v redu, vse bom končal v minuti, pravi govornik. Okay. Exactly like... Nagovorili no, ste toliko, kot si ostali. Bom zaključil v 30 sekundah samo ena točka. Uh, lako, uh, la, lako... Eh, Zdaj pa še dolg. To je omenila tudi Mariza. Zelo zanimiva je ta diferencijacija med dolgom, ki je bil prevzet zaradi sistema bailout in dolgom iz drugih razlogov. To se nam zdi zanimiva postavitev, da bi potrebovali konferenco o dolgu. No, in tukaj se bom ustavil zato, da ne bi govoril predolgo. Torej, določene bistvene točke so tukaj, pri katerih bo naša skupina ustrajala in ki se nam zdijo bistvenega pomena pri tem poročilu. Je pa jasno, da je treba v zvezi s tem še delati naprej um, skupaj s poročevalko. Hvala, Marko Dzani. Eh, hvala. Govoril bom v imenu Marka Valja, poročevalca v Senci, ki se upravičuje, ker je zaseden v odboru Kokobu. Ker je pozno, se bom dotaknil samo nekaj splošnih točk. Zahvaljujem se poročevalki za uh, opravljeno delo, vendar je po našem mnenju to daleč od tistega, kar bi bilo potrebno. Zakaj? Zato, ker ne temelji na neki bistveni analizi, temveč uh, eh, ustraja še preveč na neki večji prožnosti, boljši razlagi trenutno veljavnega okvira. Uh, čeprav je prav ta okvir tisti, ki ne deluje in ki ga je treba spremeniti. Zato eh, nasprotujemo ideji, da naj bi se na bolj prožen način razlagala obstoječa pravila, saj ta pravila ne delujejo in to se je dobro izkazalo še zlasti v tem um, obdobju močne krize. Poleg tega smo zelo kritični tudi do tega, da naj bi se prožnost uporabljala zgolj v državah članicah, ki jih zadeva preventivni eh, del pakta. To je namreč eh, zelo nevarno za povečanje polarizacije, torej razlik med državami članicami v Evropski uniji. Pristop, ki ga predlagamo v naših predlogih sprememb, in ki bi ga želeli bolj videti v kompromisnih predlogih, predvideva popoln pregled eh, pakta za stabilnost in rast, šesterčka in dvojčka, ter popolna razveljavitev fiskalnega pakta, pa čeprav smo videli, da so ga nekatere države unilater unilateralno že razveljavile. Tako da uh, upamo, da je uh, prvi korak, ki ga bodo storile države članice, korak v smeri popolne razveljevitve tega obupnega um, inštrumenta. Poleg tega je moja skupina tudi precej skeptična glede tega, da bi Junckerjev načrt dejansko lahko zagnal naložbe in rast znotraj Evropske unije. Uh, Eh, koristno bi bilo zagotoviti večjo prožnost in eh, tudi ločitev naložb za eh, raziskave in razvoj od izračuna primankljaja. To bi bilo bistvenega pomena za drugačen prikaz gospodarskih tendenc v Evropski uniji. Omogočilo bo naložbe in hkrati omogočilo večje zaupanje za naložbe na strani zasebnega sektorja. To so točke, v zvezi s katerimi se nam zdi pomembno razmisliti. Pa še ena točka, ki je za, po našem mnenju bistvenega pomena in ki je tu ni, to pa je eh, natančna in obsežna analiza socialnega učinka fiskalnih politik. In Pri tem bi uvedba kvalitativnih socialnih kazalnikov, ki bi natančno pokazali socialni učinek teh politik, bil potreben. Še nekaj eh, tukaj manjka in bi se nam zdelo zelo pomembno, to pa je accountability demokratika. Pomembna, pomemben bi bil demokratični nadzor nad ukrepi, ki imajo tako močan vpliv na življenje naših državljanov, še zlasti v Grčiji. Pa še nekaj bi se nam zdelo potrebno, večja vključenost Evropskega parlamenta v ta postopek. Ne smemo namreč pozabiti, da je to edina inštitucija, ki jo naši državljani neposredno volijo in ki jih eh, zato na najvišji način predstavlja. Še zadnja točka, ki tu manjka po našem mnenju, pa je jasen izračun znotraj definicije za uh, prilagoditev v proračunski bilanci glede na output gap. Um, torej, to uh, je zelo problematično, saj je že danes zelo težko predvideti točen BDP. Uh, Torej, predstavljati si, kako zelo težko je predvideti izračun morebitnega BDP-ja, eh, na katerem temelji output gap. Tako da eh, to je točka, v zvezi s katero bi po našem mnenju morali še kaj dodati. In še zadnja točka in tukaj bom zaključil. Poročevalki lahko priznamo, da je vendarle naredila nekaj manjših korakov naprej pri nekaterih kompromisnih predlogih in ki jih lahko pozdravimo. Tudi pri eh, zauzemanju za analize eh, deficita. Eh, kakršnega ima Nemčija in uh, predvsem je treba poudariti, da se zaradi um, takšnega položaja razlike med državami članicami samo še poglabljajo in to je treba tudi osvetliti. Pa še ena pomembna točka je tukaj in sicer zahteva po večji vključenosti finančnih trgov v stroške ki jih je povzročila gospodarska kriza. Želimo si torej, da bi prenovljeno besedilo bilo oblikovano bolj v tem smislu, kot sem sedaj povedal in v tem primeru ga bomo lahko uh, podprli, sicer ne bomo mogli podpr podpreti besedila, ki se problema ne loteva v njegovi srčiki. Še tri govorniki so se prijavili samo za eno minuto, prosim. Gospod Marijas. Hvala lepa. Vidite, koštrija. Uh, eh, kaj je tukaj slabo? Amandmaji 22 in 23, ki zadevajo konflikt interesov uh, v zvezi z Evropsko centralno banko. Ta namreč ne more biti tako imenovana neodvisna finančna institucija in hkrati članica trojke. To je bilo že. Uh, povedano v poročilu gospoda Bjajona januarja, pa tudi v Strasburgu eh, smo v torek sprejeli poročilo o delu za leto 2013 in tam smo zapisali, da upoštevamo mnenje generalnega pravobranilca, ki pravi, da Evropska centralna banka ne more biti članica trojke in hkrati izvajati programa denarne politike, tako kot OMT ali EQE. E. Predsednik Dragi bi torej moral nehati sodelovati v trojki v Grčiji, saj je tja vključen, eh, čeprav ne bi smel biti. Kdaj se bo torej Evropska centralna banka umaknila iz Grčije, zato da se bo uskladila s sodbo, ki eh, sodišča in za mnenjem generalnega pravobranilca? Eliza, bom govorila angliško, da bom hitrejša. Mislim, da se moramo obrniti. Yeah. Na ni šlo, moramo imeti enakopravne odnose med partnerji na trgu z eno valuto, nikoli ne bomo prišli do konvergence. To smo že ugotovili, to so potrdili analize Evropske komisije. In to je tudi razlog za to, da je bil predlog v, eh, Evropsko, za Evropsko monetarno unijo, da bi imeli poročun 20% BDP-ja kar pomeni, da moramo graditi na tem, kar imamo, ne pa poenostavljati sporočila. Ko govorimo o tem, kaj ni delovalo, če si pogledate predloge trojke za prilagoditev posameznih državah, to je pripeljalo do pomanjkanja, BDP, do zmanjšanja BDP-ja za 2 odstotki, do 7 odstotkov lahko predlagate prilagoditev 4 na 2 do 26, so priporočila mogoče napačna. In še nekaj glede gospoda Lukeja bom zaključila, naj samo to povem. Strinjam se, da naj bi davki eh, pokrivali stroške storitev države, zato v državi, kot je moja, da eh, službe ne delujejo in da se pokojnine ne zmanjšujejo od 20 velikih je podjetij, 19 eh, ne plačuje davko Portugals, na portugalskem, ampak na nizozemskem zaradi konkurence pri davkih med državami članicami. Pa lepa, gospod Anemans. Eh, Hvala. Glede na to, da imamo zgolj še nekaj minut, bom to upošteval kakorkoli, za nas je to poročilo eh, nesprejemljivo in se navezujem na gospoda Lukeja, ki je zelo natančno povedal, zakaj. Evropska unija je skupek 28 gospodarstev, ki so sicer povezani z skupnim trgom, vendar je to 28 ločenih prostorov, kar zadeva njihov proračun. In zato uh, bi se morali zavedati, da to, kar se je zgodilo v Evropi na tem področju, ni bilo uspešno in to je treba popraviti. Eh, hvala lepa. Člen 1.9 eh, je določil drugače, ampak to se bomo spuščali, pa vam še res pa ima besedo. Merci beaucoup. Uh, on voit combien hvala lepa. No, vidite, kako zelo pomembna razprava je to in koliko dela je še pred nami. No, veliko je bilo povedanega o sami diagnozi in preseneča me, da se eni in drugi ne identificirajo s tem, kar je zapisano v poročilu eh, v zvezi s težavami v tem območju. Uh, omenjeno je bilo delo profesorja Klinca uh, in takrat smo se lahko dogovorili o diagnozi in prosim vas, da se spomnite te diagnoze, ki smo jo takrat skupaj pripravili. Ne bom se zdaj odzvala na vse prispevke, samo nekaj glavnih točk. Gospa Delange je govorila o nestabilnosti na tem območju, zato jo prosim, da eh, ponovno prebere prispevek eh, Han, eh, ker ne vem, ali ni razumela ali je to spregledala. Potem, kar zadeva fiskalne zadeve, mislim, da se bomo v zvezi s tem lahko dogovorili. Gospod Teurer, vprašanje negativnega učinka politik v državah članicah. To je treba ponovno pogledati in eh, zelo presenetilo me je vaše stališče glede tega, da so bili kompromisni predlogi, ki sem jih pripravila, kompromisi skupine S in D. Uh, Uh, veste, med začetnim predlogom in med kompromisnimi predlogi, ki so tu pripravljeni, je bila upravljena zelo, zelo dolga pot in želela bi, da si to pogledate, zato da boste eh, bolje pripravljeni na naš naslednji sestanek s poročevalci v senci. Zelo veliko ste ustrajali na vlogi Evropske centralne banke. Niti enega elementa ni ne v poročilu, ne v kompromisnih predlogih, uh, ki eh, so napirjeni proti neodvisnosti Evropske centralne banke. In edino vprašanje v zvezi s tem je vprašanje, ki ga je spostavil naš grški kolega in ki ga v imenu spoštovanja neodvisnosti eh, Evropske centralne banke izuzemate iz sklepnih predlogov generalnega pravobranilca, eh, ki trdi, da se Evropska centralna banka ne bi smela vključevati v program za prilagoditev. Tako da v zvezi s tem bi lahko sprejeli predlog, ki sem ga zapisala in sicer je zapisano, da naj bi komisija tudi bila samo opazovalec in ne oblikovalec gospodarske politike. Povsem jasno mi je tudi, da ta preventivni oziroma korektivni del pakta, eh, ki vpliva ta na večji ali manjši manevrski prostor držav članic, je točka, pri kateri bomo morali še precej dela storiti. Vsekakor pa mislim, da se vsi prizadevamo za to, da bi delo opravili v časovnici, ki ste jo, gospod predsednik, pripravili skupaj s koordinatorji. Hvala lepa, razprava je bila zelo intenzivna. In seveda potrebujemo naslednje korake. Tudi sam sem želel nekaj k temu povedati, pa žal ni bilo časa. Ampak bom potem poročeval, ki sam povedal, kako mislim, da bi lahko uh, zadeve premosili, razlike, ki so se danes zdele velike, mogoče niso tako velike da jih ne bi mogli odpraviti, ampak eh, danes smo imeli trdo razpravo. Mislim pa, da smo lahko optimistični, da bo parlament eh, našel neko skupno stališče, ki bo deležno široke podpore. Delali bomo konstruktivno. Tudi vloga parlamenta mora biti v tem, da preverja situacijo, ki je nastala po sprejetju tega, sporoč, tega poročila. Tako da moramo konstruktivno delati pri oblikovanju tega stališča. To smo tudi že počeli v preteklosti z poročilom Beres v klincovem odboru in ostalimi. Hvala lepa poznate roke, 14. aprila naj bi glasovali v Ekonu. Spodbujam torej k sodelovanju med poročevalko in poročevalci v senci. S tem boste takoj nadaljevali, s tem zaključujemo, nadaljujemo ob 15. z Lordom Hillom, tako da vas prosim, da ste pravočasno tukaj. Čaka nas namreč eh, zelo pomembna razprava s komisarjem Hilom. Hvala še enkrat.